dopolnjena Dobro jutro. Preden začnemo z razpravo, imam nekaj sporočil. Sporočila bom podal v romunščini. Kar zadeva odločitve odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj, kot je bilo napovedano v torek 15. januarja, predsednik ni prejel zahteve za glasovanje v parlamentu v skladu z členom 69c odstavek 2. Zato lahko odbora Ekone Nitre začneta s pogajanji. To je bilo moje sporočilo, zdaj pa lahko začnemo z kratkimi predstavitvami dveh poročil. Najprej poročilo Duhon in sicer diferencirano povezovanje. Besedo dobi gospod Duhon za predstavitev njegovega poročila. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka, da ste tukaj. Lepo vas je videti. Najprej se želim zahvaliti tistim iz odbora AFKO, ki so sodelovali z mano. Gospod Žurej Gvi, naprimer, je delal na tem poročilu, pa tudi na svojem poročilu, kajti poročilo o diferenciranem povezovanju se navezuje na tistih znanih pet scenarijev, ki jih je Juncker predstavil tukaj. In to poročilo se navezuje na tretji scenarij, torej Evropa, ki napreduje in Evropa, ki tistim, ki želijo napredovati, omogoča pot naprej. V tej logiki je moje poročilo. Trenutno je Evropa na presečišču, čaka nas Brexit. Državljani nam stežka prisluhnejo, ampak obstaja tudi nevarnost, da bi imeli Evropo več hitrosti, da bi imeli državljane prvega, drugega in tretjega reda. Naprimer. Če želimo ohraniti enotnost, moramo storiti vse, kar lahko. Zato poročilo govori o več možnostih. Lahko postopamo brez spremembe pogodb ali spremembami pogodbe. Če nadaljujemo brez spremembe pogodb, potem uporab, moramo uporabiti rešitev za glasovanje z soglasnim odločanjem. In izuzetja tega ne smemo več imeti, pravni red mora veljati za vse. Tisti, ki se želijo pridružiti, morajo sprejeti primarno pravo ali pa lahko ostanejo samo partnerji, kajti primarno pravo mora veljati za vse države. Ne smemo imeti različnih ravni držav članic, kar zadeva primarni pravni red. To je za nas zelo pomembno. Prav tako si želimo, da bi Evropska unija lahko imela ta stebr skupnih vrednot in temeljih pravic. Evropa mora prav tako ščititi te pravice. In še nekaj, želimo si, da bi imeli v Evropski uniji stebr socialnih, okoljskih in ekonomskih pravic. In S tem bi lahko zagotovili, da bo Evropa res držala skupaj in da bi lahko v okviru tega tudi napredovala. To je to, kar si želimo, gospod predsedujoči, in ustrajam pri tem, da postopamo tako, da bo Evropa stopala skupaj, združena in da ne bomo imeli Evrope več hitrosti in več redov. Prav tako si želimo, da lahko tisti, ki želijo, storijo več. Hvala in hvala, gospod Lajnen. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Dva sta se javila k besedi, najprej gospod Marjas, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tema je zelo zanimiva. Nažalost, ni prisotnih veliko poslancev. Govorimo o diferenciranem povezovanju. Ampak to že tako ali tako imamo. Poglejmo Schengen. V tem prostoru ne sodeluje vse države članice ali poglejmo si evroobmoče. Tudi tukaj velja enako. Prav tako so nekatere države dobile izuzetja z določenimi protokoli, naprimer Danska ali Irska, za njih veljajo posebna pravila. Kaj želim povedati? Povedati želim, da morajo biti pravila za tiste, ki želijo napredovati takšna, da bodo omogočila, da bodo države lahko šle naprej. Tudi politično moramo govoriti o tem, katere države lahko sodelujejo naprimer, na specifičnih področjih, naprimer vprašanje sociale ali okolja. Vendar, določene države imajo specifične probleme. Poglejte Grčijo. Grčija mora zelo varčevati, zato smo mi v specifičnem položaju. Zato je treba tudi v pogodbah predvideti posebne določbe za tiste države, ki so nekoliko zaostale. Potrebujemo poseben mehanizem in sistem za to, da bomo državam omogočili, da spet zadihajo in da bodo spet lahko ujele korak z drugimi. Hvala, gospod Epitideus. Izvolite. Hvala lepa. Diferencirano povezovanje. ni popolnoma jasno. Gre za koncept, koncept, ki je nerazumljiv. Države članice v Evropski uniji poskušajo tako prikriti svoje prave namene glede prihodnosti Evrope. Poskušajo namreč ustvariti Evropo več hitrosti, kjer se povečuje neenakost in kjer so nekatere države močnejše od drugih določene države se potiska na rob in samo pod pogoji lahko sodelujejo še naprej. Vse skupaj me spominja na to, kar je zapisal George Orwell v svoji knjigi. Nekatere živali so pač bolj enake kot druge. Mislim, da bi morali odpraviti odločanje s soglasjem. tako nekateri pravijo. Jaz sem proti temu, zato ker bi to pomenilo, da manjše države lahko ostanejo na robu. To je nevarno, kajti potem bomo v Evropskem parlamentu imeli situacijo iz knjige 1984. Hvala. Spremete modri karton, jo lajnen, izvolite, hvala. Hvala. Dejali ste, da so vse živali enake, nekatere živali pa so bolj enake. S tem ste omenili velike in male države članice. Ampak, kaj menite o naslednjem? Pri 27 ali 28 državah članicah ne moremo vedno čakati na to, da bodo pripravljene ali da bodo želele sodelovati. Nekatere države pa želijo prej napredovati. Vrata so odprta za vse Vse živali so sicer enake, ampak nekatere živali so hitrejše, druge pa počasnejše. Tako je. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Vsi vemo, da Evropska unija temeli na določenih načelih in urednotah. Eno načelo je načelo enakosti, solidarnosti in sodelovanja. To pomeni, da morajo v Evropski uniji vse države biti enake in morajo sodelovati. Močnejše države ne smejo usiljevati svoje volje drugim. Govoriti moramo o tem, kako bi lahko sodelovali. Obstajajo določene teme, ki pač bolj ustrezajo velikim. Ne smemo dovoliti, da bodo torej manjše države potisnjene na rob. Hvala. Zdaj pa komisarka, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Poslanke in poslanci, to poročilo je dober odziv na Belo knjigo komisije o prihodnosti Evrope. To je tudi del razprav pred vrhom v Sibiju. Kako je povedal gospod Duhon, obstajajo različni pogledi v zvezi z diferenciranim povezovanjem, v zvezi s tem, kaj to pomeni. In tudi v zvezi s tem, ali je to dobro ali nekaj slabega. Nekatere države članice menijo, da je to pozitiven korak k okrepljenemu povezovanju, druge države članice pa menijo, da nas to deli. Komisija je v Beli knjigi o prihodnosti EU predstavila pet možnih scenarijev, o katerih bi lahko govorili. Tretji scenarij je bil možnost za nekatere, da bi šli naprej. Torej, poglobili bi povezovanje, ob enem pa bi ostali odprti in vključujoči za vse, ki se morda želijo pridružiti. V zadnjih letih smo videli, kako lahko ta dinamika pomaga reševati vprašanja, s katerimi se spopadamo in kako lahko to pomaga ukrepiti sodelovanje. Evropska monetarna unija, evroobmoče in Schengen so primer tega. V zadnjih treh letih smo videli, da je vedno več držav članic pripravljenih sodelovati v takšnem sodelovanju. Upam, da bo enako veljalo tudi za stalno strukturno sodelovanje. Pesko. Kaj ti? Evropejci morajo zdaj bolj kot kdajkoli prej držati skupaj, kaj ti mednarodni red se spreminja. Tudi na mojem področju, na področju pravosodja, obstajajo spremembe, naprimer oblikovanje urada javnega toživca. Leta 2017 je 20 od 25 držav članic, tri so namreč uložile izuzetje, 20 od 25 se jih je torej odločilo za okrepljeno sodelovanje, zato da se okrepi boj proti kaznivim dejanjem proti proračunu EU. Upam, da se bodo pridružile k malu tudi druge. Vendar diferencirano povezovanje je seveda druga najboljša rešitev. Običajna metoda skupnosti in standardni način priprave zakonodaje je še vedno najboljši način za to, da zagotovimo preživetje in napredovanje Evropske unije v celoti. Prav tako mora to biti na voljo vsem, ki se želijo pridružiti. Zato je komisija lani začela z razpravo, ki teče še zdaj, v zvezi s tem, kako bi lahko zagotovili bolj učinkovito in demokratično odločanje na specifičnih področjih in uporabili bi lahko premostitvene klauzule, ki že obstajajo v pogodbah, zato da bi lahko zagotovili sprejemanje odločitev s kvalificirano večino, naprimer na področju zananje politike, davčne politike ali okoljske politike v EU. S tem bi se izognili vetom, in zagotovili bi tudi okrepljeno sodelovanje tam, kjer je soglasje težko doseči. Prav tako bi lahko poskrbeli, da bi bolje odražali želje državljanov. Hvala, komisija se že veseli vaše podpore v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprave je konec, glasovali bomo danes, kakor veste. Zdaj pa drugo poročilo. In sicer gre za poročilo Leinen in Tom, naslov je o strateški preiskavi varuhinje človekovih pravic o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih sveta EU. Besedo bosta dobila oba. Štiri minute, izvolite. Hvala, kolegice in kolegi, gospa komisarka, državljani pričakujejo, da so zakoni in odločitve razumljivi in da je sprejemanje odločitev pregledno. To pričakujejo na nacionalni ravni in še toliko bolj tudi na evropski ravni, kajti Bruselj je pač bolj oddaljen od ljudi, zato na evropski ravni potrebujemo več preglednosti kot na nacionalni ravni parlament je odprta hiša. Vse, kar počnemo, je mogoče videti, zasedanja odborov so odprta, seje se prenašajo preko spleta in tako naprej. Mi smo eden najbolj preglednih parlamentov na svetu. Na to smo lahko ponosni, vendar na drugi strani v svetu ministrov je drugače. Svet ministrov je še vedno črna škatlica. Veliko se dogaja za zaprtimi vrati. Zadeva se je nekoliko izboljšala, ampak to je še vedno daleč od standarda, ki ga zahtevamo. Zato moramo zahtevati, da bo tudi drugi dom, svet ministrov, torej pregleden. Ne samo pri glasovanjih o zakonodaji, ampak tudi pri delu 150 pripravljalnih skupin ali pripravljalnih teles. Varuhinja človekovih pravic se je lotila te teme, pripravila je poročilo, na katerega se navezujemo. V parlamentu tudi mi zahtevamo popolno preglednost v drugem domu, torej v svetu ministrov. Oni bi morali zasedati javno, prav tako bi morala biti zasedanja pripravljalnih teles javna. No, upoštevati moramo tudi tajnost dokumentov. Večina dokumentov v svetu je označena z limite, torej omejeno. V Bruslju je veliko takšnih dokumentov, to je bolj zastarela klasifikacija. Svet bi moral bolj skrbno ločevati med dokumenti, ki bi morali ostati tajni in dokumenti, ki bi lahko bili javni. Preglednost v svetu ministrov je pomembna tudi zato, ker ministri prihajajo iz nacionalnih prestolnic. V Bruslju nekaj sklenajo, potem pa gredo domov in govorijo popolnoma drugače. Seveda to lahko, zato ker nihče ne more vedeti, kako so glasovali v Bruslju. To je nedostopno tudi nam, poslancem, evropskim poslancem in nacionalnim poslancem. Doma je težko ugotoviti, kako je glasovala njihova vlada. In potem lahko pripovedujejo zgodbice sem in tja, ki jim lahko verjamemo ali ne. Zato mislim, da bi bila preglednost v svetu ministro tudi sredstvo za to, da se rešimo teorij zarod, ki lahko krožijo. Veliko imamo nacionalistov in populistov, ki v svetu razlagajo vse sorte podobnih zgodbic in preglednost je najboljši način za to, da zagotovimo preglednost in če bi tako postopali, bi bili zgled ne samo za države članice, ampak tudi za druge po svetu. Zahvaljujem se kolegici Tom in drugim za delo, ki smo ga vložili v to. Danes bomo glasovali in upam, da bomo danes opodne za poročilo dobili veliko večino. Hvala. Hvala lepa, gospod Lajnen. Zdaj pa gospod Tom, izvolite. You, uh... Hvala lepa, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Najprej se želim zahvaliti varuhini človekovih pravic za upravljeno delo. Pred dvema letoma je začela s preiskavo o preglednosti v svetu. Ugotovila je, da gre za slabo upravljanje. Še posebej pri beleženju stališč držav članic v pripravljalnih telesih. Priporočila so bila razumna, vendar svet se ni odzval na to. Si lahko predstavljate to? Sploh niso odgovorili. Zato se je obnila na parlament in prosila za podporo. Na prvem zasedanju je avstrijsko predsedstvo obljubilo, da bodo ponudili vse razlago, če ne že rešitve. Avstrijskega predsedstva je konec, odgovora pa ni bilo. Upamo, da bo rumunsko predsedstvo drugačno. Preglednost v svetu je pomembna tema že 25 let, vendar zadeve se ne spreminjajo. Izbojevali smo si nekaj majhnih zmag, naprimer dostop do dokumentov in javnih razprav je bilo posledica našega dela. Mi smo katalizator sprememb. Svet se še vedno drži za misli, da je njihovo delo diplomacija, vendar vloga institucij se je zdaj spremenila. Zdaj smo so zakonodajalci, parlament in svet, zato mora delo potekati podobno. Parlament je postal bolj pregleden. Vsa zasedanja odborov, kakor je povedal Jo Lajnen, so javna in vsi dokumenti so prav tako na voljo javnosti. Stališča vsakega poslanca so prav tako jasna. Zato je jasno in logično, da bi enako moralo veljati tudi za svet in zasedenja koreperja. V pogodbah je zapisano, da morajo biti odločitve sprejete čim bliže državljanom in zlasti zdaj, v času Brexita, moramo biti odprti. Biti moramo čim bližje ljudem. Torej. To pomeni, da morajo vse institucije biti odprte in pregledne. To je ključnega pomena za preglednost. So zakonodajalca, sta, so odgovorna. Če ljudje niso zadovoljni z odločitvijo, svet s prstom kaže na parlament, zato ker ni mogoče videti, kaj je počel svet. No, včasih pa so krivi prav oni krivijo pa Bruselj. To je problematično za nas, za Bruselj, pa tudi za medije, zato ker prepozno izvedo, kakšna so njihova stališča. Včasih sploh nima informacije o tem. Hvala Joju Lajnenu za dobro sodelovanje v odboru in Parlament tudi pozivam, da poročilo spremete, zato da pošljemo sporočilo, da mi podpiramo demokratične procese. Hvala. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Štirje kolegi so se javili k besedi, gospa Kiniči je prva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Preglednost evropskega zakonodajnega postopka je bistven element, če želimo okrepiti zaupanje v evropski projekt. Evropski državljani morajo imeti možnost, da v celoti izvajo svojo pravico do obveščenosti, tudi ko gre za razvoj evropske zakonodaje. Morajo imeti možnost, da se seznanijo stališči, ki jih zauzemajo njihovi predstavniki, tisti, ki so izvoljeni, bodi si tu v parlamentu neposredno ali pa tisti, ki so izvoljeni posredno v svetu. Svet se ne more strinjati skrivati za svojimi vrati, ne more delovati v okviru črnih skrinic, ne more na skrit način zagovarjati nacionalnih interesov. Zato moramo stremeti k čim večji preglednosti. Parlament in komisija, kot pravi Evropska ombudsmanka, sta v zadnjih letih storila številne korake naprej, zato da bi zagotovila čim večjo preglednost tudi v pripravljalnih postopkih. Zato je zelo pomembno, da tudi svet kot so zakonodajalec stori več za to, da bi v okviru svoje organizacije in v okviru svojih praks začel uveljavljati čim više standarde na področju preglednosti skladno z priporočili. Ombudsmanke pripraviti mora natančno predeljena jasna pravila, tudi ko gre za klasifikacijo dokumentov z oznako limite. Hvala. Gospod Marijas. Hvala, gospod predsednik. Vprašanje, o katerem razpravljamo, je zelo pomembno. Eh, sam sem postavil vprašanje o transparentnosti tudi varuhinji človekovih pravic in pa vprašal sem jo tudi o njeni vlogi. Eh, imamo primer sveta, ki Eh, po eni strani predstavlja eh, izvršno oblast, po drugi strani pa tudi zakonodajno in kot zakonodajni organ mora zagotoviti transparentnost, mora zagotoviti dostop do dokumentov. Vsi moramo vedeti, kakšno je stališče posameznih držav članic in kako glasujejo v svetu. To je nujno potrebno, če želimo izvajati parlamentarni nadzor. Tudi nacionalni poslanci ne morejo vedeti, kako so glasovali njihove države na evropski ravni. Pomembno pa je to tudi za voljivce, tako da eh, vedo, kako glasovati na naslednjih volitvah. Vloga varuhinje je tukaj še posebej pomembna, zato da se v svetu eh, zagotovi transparentnost, tako kot je bila ta zagotovljena v parlamentu. Tudi v evroskupini bi morali imeti večjo preglednost, zato ker ta skupina sprejema odločitve, ki so pomembne za eh, usmeritev Evrope. Hvala, gospa Auken. Eh, hvala obema poročevalcema in pa tudi ombudsmanki za odlično poročilo. Mm, tukaj gre za demokratični primankljaj eh, in ta je najbolj očiten v svetu. Tu je bistven problem nacionalni parlamenti in nacionalni mediji ne morejo vedeti, kaj počnejo njihove vlade, kaj šele, da bi poznali stališča drugih vlad. Predstavljajte si, da bi mm, nacionalni parlament eh, ne vedel, kako se njihovi poslanci obnašajo tukaj v Evropskem parlamentu in kakšna zakonodaja se tukaj sprejema. Uh, ampak ravno to se dogaja v svetu. Uh, Svet deluje kot neka medvladna organizacija in ne kot eh, zakonodajni organ Evropske unije. Eh, kot da ne bi bili to eh, uradniki, ampak samo diplomati. Upam, da bomo dosegli dovolj podpore za to poročilo in da bomo učinke tega čutili tudi med volilno kampanjo. Upam, da bodo vlade potem lahko kaj naredile. Hvala. Gospa Auken, sprejmete modri karton gospe Grapini. Dobro. Hvala. Hvala, draga kolegica. Povsem se strinjam, da premalo vemo o dejavnostih sveta. Veliko informacij tudi ni točnih. Ehm, državljani nimajo pravih informacij o tem, kaj se dogaja. Zelo pogosto potem krivijo. Evropsko unijo in ne nacionalnih vlad. Ampak eh, kako bi lahko bolj informirali eh, državljane eh, o tem, kaj se dogaja na evropski ravni, pa tudi na nacionalni in podnacionalni ravni? Pogosto prihaja do zmede in pogosto je ta zmeda namerna. Povezana pa je tudi s subsidijarnostjo in pa vlogo evropskih institucij. Hvala. Seveda se strinjam, tudi sama sem eh, skušala to povedati in opisati. Če preberemo poročilo ombudsmanke in pa naše poročilo, potem lahko ugotovimo, da že imamo dobra urodja za spopadanje s tem problemom. Nacionalni parlamenti in mediji bi morali biti sposobni slediti temu, kaj počnejo njihove vlade. In če bomo to dosegli, Potem bomo zagotovili poznavanje zakonodajnega procesa. Ljudje že eh, lahko spremljajo to, kar počnemo mi, ne morejo pa še spremljati dejavnosti sveta. In to je tisti problem. Um, tukaj so nacionalni parlamenti izuzeti iz eh, demokracije, morali bi izvajati nadzor in to omogoča poročilo eh, ombudsmanke. Hvala, gospa Evi. Yes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropo preveč pogosto dojemajo kot oddaljeno od evropskih državljanov. Ko se pogovarjam z ljudmi, je zelo jasno, da v njihovih očeh sploh ni jasno, kdo počne kaj, kdo o čem odloča parlament, svet, komisija. Kot so kolegi že povedali, parlament dela predvsej pregledno, ampak evropske državljane moramo bolj upoštevati svet, namreč stalno dela za zaprtimi vrati, kar pomeni, da ni preglednosti. Svet se obnaša, kot da bi igrali poker s prikritimi kartami. Svet deluje na tak način. Sploh ne vemo, kakšna stališča zauzamejo igravci, no, se upravičujem, države članice. Škoda je, da se za tisto mizo igrajo tako pomembne igre za prihodnost Evrope. To pa je v nasprotju z načelom preglednosti, obveščenosti. Državljani niso v celoti obveščeni o odločitvah, ki jih sprejemajo njihovi predstavniki. Če bomo nadaljevali na tak način, potem bomo Evropo povsem zmaličili in ne bodo državljani več sprejemali. Hvala. Rok, na... Hvala, gospa Evi. Zdaj pa spet besedo dobi komisarka Jurova. Dragi kolegi in kolegice, naj začim, začnem s komentarjem, da komisija ne more komentirati notranjih postopkov sveta. Komisija pa je vedno bila zavezana temu, da se krepi pregledno zakonodajnega procesa. Ehm, to je deljena odgovornost in komisija je zavezana k temu, da bo povečala transparentnost. Eh, komisari, njihovi kabineti, generalni direktori se srečujejo samo s tistimi predstavniki, ki so v registru transparentnosti. Mi smo eh, ta, na, ta princip eh, želeli razširiti tudi na parlament in svet in upamo, da se bodo vse tri institucije dogovorile o tem tako, da bo registr o transparentnosti nujen za lobiste. Mi tudi objavljamo informacije o teh sestankih in pa o stroških misij komisarjev. Sprejeli smo tudi nova pravila glede eh, strokovnih skupin eh, z večjimi kriteriji transparentnosti in zagotovili tudi eh, um, velik velike, eh, veliko večjo preglednost eh, v zvezi z dostopom do informacij o trgovinskih pogajanjih, večjo kot je obstajala kdajkoli prej. Parlament in svet sta se strinjala z nami o novem interinstitucionalnem sporazumu o eh, novi pripravi zakonodaje. To zadeva oziroma vključuje tudi skupen postopek. Eh, naprimer eh, primer na trilateralna pogajanja in pa ustrezno objavljanje informacij za javnost. Kot je zapisano tudi v vašem poročilu, se nadaljuje delo v službah vseh treh institucij zato, da bi razvili skupen zakonodajni portal. Mm, namreč zavezali smo se, da ga bomo oblikovali. To bo uporabnikom prijazen portal, na katerem bodo um, tisti, ki niso strokovnjaki, lahko dostopali do podatkov o različnih postopkih. Veliko informacij je že na voljo, če veste, kam pogledati, ampak eh, informacij eh, tisti, ki niso strokovnjaki, ne najdejo vedno zlahka in ta portal naj bi stvari olajšal. Če parlament ali svet želita objaviti dodatne informacije, poleg tega, kar je že na voljo javnosti, eh, bi potem ta portal bil eh, pravo mesto, da se to zgodi. Hvala. Hvala, gospa komisarka. S tem smo zaključili to razpravo, glasovali pa bomo danes. Pozdravljam eh, tudi drugo komisarko, ki se nam je danes pridružila, gospod Malmström. Zdaj bomo razpravljali o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Prvo poročilo obravnava Azerbajdžan, še posebej primer Mehmana Huseinova. In prosil bi Rebeko Harms, eh, da kar spregovori, izvolite. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, upam, da tudi v Azerbajdžanu spremljajo to razpravo. V časopisu Azeri Daily sem včeraj prebrala članek, v katerem so obtožili mene in druge, ki pripravljamo to resolucijo, da smo del zarote proti Azerbajdžanu. Novinarje, ki delajo v tem časniku, pozivam, da spregovorijo z nami, preden pišejo takšne stvari in tudi izvoljene poslance v Azerbajdžanu, ki so del Euronesta, prosim, da z menoj govorijo, to sem tudi poskusila doseči, preden smo pripravili to resolucijo, žal nam to ni uspelo. Fuad Murado je zdaj minister, on je naš nekdanji kolega v Euronestu in dobro ve, da sem si jaz vedno prizadevala v okviru Euronesta, da bi imeli dobre in zanesljive odnose med poslanci. Zakaj smo pripravili to resolucijo? In zakaj je zdaj to na dnevnem redu? Zato, ker nas skrbi usoda Mehmeda Mehmana Husejnova od decembra lani gladovno stavka, zato ker mu grozijo s tem, da bi še pred iztekom kazni, za dve leti mora sedeti, da bi mu še pred iztekom kazni naložili novo kazen, torej izrečena bi mu lahko bila morebitna dodatna kazen 5 do 7 let zapora. To ni nekaj izjemnega. Forum civilne družbe v Euronestu nas je obvestil o tem, da se ta vzorec ponavlja že petič. Skrbi nas za to, kar se dogaja z gospodom Husejnovom, zato smo se odločili za to resolucijo. Pozivamo azerbajdžansko vlado, da Mehmana Husejnova izpustijo. Pozivamo sodnike, da ne bi še enkrat izvedli takšnega insceniranega sodnega postopka proti njemu. On si je prizadeval za razkritje korupcije, ko je delal v svetu Evrope. Zaradi tega ima zdaj težave. Govoril ni samo o Azerbajdžanu in korupciji, ampak tudi o korupciji v Nemčiji in Italiji. Zato je prav, da se Evropski parlament zdaj zauzame za njegovo brezpogojno izpustitev. Hvala. Gospod Korao, izvolite. Uh, hvala. Uh, mislim oziroma tako, uh, vtis imam, kot da ni več meja za predsednika Alijeva. Sporočilo je jasno. Nihče ne sme opozarjati javno na korupcijo um, v Azerbajdžanu. V primeru um, Husej, Husejnova um, je to bilo jasno. Policija ga je nadlegovala leta dolgo, tudi mučili so ga in eh, pokrivamo obtožili. Nove obtožbe pa so tudi politično motivirane. Gre za to, da bi utišali tega um, aktivista za človekove pravice. Gospod Husejnov uh, eh, je bil obtožen uh, tudi um, žalitev uradnikov, ki so ga mučili. Uh, Azerbajdžan je na 163. mestu od 180 držav na indeksu eh, svobode tiska. Eh, tam novinarje mečejo v eh, zapor in jih mučijo in izseljujejo. Evropska unija se z Azerbajdžanom pogaja o novem dogovoru. Ta bi moral temeljiti na človekovih pravicah, dobri, eh, dobrem upravljanju vladavini prava in pa demokratičnih reformah. Ampak ta načela ne smejo ostati samo na papirju. In eh, v parlamentu ne bi smeli takšnega sporazuma podpreti, če se situacija ne bo spremenila. Mm, zatiranje novinarjev se mora takoj končati in izpustitev političnih zapornikov mora biti prioriteta v odnosih med EU in Azerbajdžanom. Zato tudi pozivamo komisijo naj naredi vse za to, da bo gospod Husejnov brezpogojno izpuščen skupaj s še desetimi drugimi novinarji. In če tega ne bomo naredili, se bomo še enkrat več odrekli našim vrednotam. Hvala. Hvala, gospod Tenok, za minuto in pol. Gospod predsedujoči, skoraj dve leti je že od tega, ko je bil Mehmen eh, Husejnov eh, obsojen in zaprt. On je zelo znan bloger, ki govori o korupciji tistih, ki so na oblasti. Eh, vedno eh, je obstajal sum, da je bil njegov primer politično motiviran. Zdaj eh, oblasti iščejo nove dokaze za to, da bi lahko ostal v zaporu še od pet do sedem let, kajti njegova izpustitev se bliža. Ni pa to izoliran primer. Samo ta mesec je prišlo do petih enakih primerov in spet so obtožili eh, tiste, ki naj bi se jim kazen končala. Torej iščejo vedno nove obsodbe. Eh, poleg tega je Azerbajdžan eh, na zelo nizkem mestu, ko gre za indeks svobode tiska na svetu. Pravzaprav je ta država ena najslabših v tem pogledu. 163. mesto zaseda. In, uh, Gospod eh, Husejnov je še vedno na eh, delni gladovni stavki in eh, pozivam ta parlament naj naredi kaj za to, da bo gospod Husejnov izpuščen. Ehm, Azerbajdžan je sosedna država Evropske unije in Evropska unija naj bi tudi imela dobre odnose z njim. Hvala, gospod Urban Krespo, za tri minute. Hvala, gospod predsedujoči korupcija v Azerbajdžanu ni eh, kakršen koli problem, to je endemičen eh, problem in kdor nano pozarja, ga zaprejo in mučijo. In zato smo tudi tukaj, da bi upozorili na situacijo Mehmena Husejnova. Njegova dveletna zaporna kazen se bo kmalo iztekla in že iščejo nove obtožbe, da bi ostal v zaporu. Leta 2017 je eh, Husejnov začel s kampanjo izpostavljanja eh, korupcije v elitnem razredu Azerbajdžana. In tudi evropske figure naj bi prale eh, denar v Azerbajdžanu in si kupovale luksuzne vile in dobrine. Poleg tega je um, azerbajdžanski predsednik eh, tudi podkupil določene evropske novinarje in politike za to, da bi um, promovirali dobro podobo te države. To je tako imenovana kavijarska diplomacija. Eh, Pedro Argamun je bil ena takih oseb. Ampak eh, korupcija je endemična tudi v stranki eh, tega človeka, tega španskega državljana, ki je še vedno senator v eh, Španiji. Eh, Azerbajdžan je ključen za Evropsko unijo tudi, kar se tiče dobave mm, surovin. Zato, ker predstavlja neko alternativo Rusiji. Tisoč sedemsto kilometrov naftovodov poteka čez Azerbajdžan. Poleg tega imamo tudi plinovode in eh, drugo infrastrukturo. Eh, v svetu Evrope eh, so tudi govorili o tem in želimo, da se v Južnem Kaukazu prekine evropsko sodelovanje in da se prekine tudi na splošno sodelovanje z Azerbajdžanom, zato ker ni nobene volje, da bi se situacija v Azerbajdžanu izboljšala. Imeli smo pridružitveni sporozum oziroma potrdili smo ga pred uh, kratkim. Um, zahtevali smo tudi odprtje prostora za civilno družbo, ampak eh, ni se zgodilo nič. Od leta 2017 naprej tudi že zahtevamo preiskavo, kar se tiče goljufanja in pa um, pranja denarja v zvezi s tako imenovano kavjarsko diplomacijo, kot sem prej rekel. Pa se tudi ni nič zgodilo. Želimo tudi, da se v Španiji eh, pregledajo obtožbe proti Pedro Argamunu, pa se tudi ni nič zgodilo. On še vedno zauzema senatorski sedež. In eh, Evropska unija, kadar gre za eh, njene interese, pogosto pozabi na svoje vrednote in načela. In tukaj bi morali sprejeti jasne ukrepe proti Azerbajdžanu. Gospa Šake, eh, za tri minute. Hvala, pozdravljeni vsi skupaj. Zelo žalostno je, da eh, še enkrat več razpravljamo o kršitvah človekovih pravic eh, pod vodstvom predsednika Alijeva v Azerbajdžanu. Aktivisti za človekove pravice, kot je Mehmen Huseinov, eh, so pogosto zaprti, mučeni, zatirani. Um, eh, represija eh, akterjev za človekove pravice je sistematična, ampak kljub vsemu je Evropska unija podpisala sporazum z Azerbajdžanom. Vprašanje je, kako ta sporazum najbolje izkoristiti. Partnerski sporazum s katerokoli državo ne more postati eh, izgovor za to, da se ne naslavlja človekovih pravic, da se jih ne obravnava, kar najbolj odločno. In kot so kolege že omenili, je Azerbajdžan na 163. mestu od 180 držav na seznamu svobode tiska v svetu. To je res šokantno. Deset novinarjev je trenutno zaprtih, je pa tudi veliko spletnih strani, blogov in uh, medijev, ki so v državi zaprti. Um, številni intelektualci so že zapustili državo, zato ker so bili v nevarnosti in ker so ustrahovali tudi njihove družine. Uh, Mm, prišlo je tudi do um, določenih uh, videov, ki so zaokrožili po državi in tudi izven nje. In sicer v primeru Hadidže Ismail, ki naj bi plačala 23 tisoč evrov. Um, potem imamo pa tudi vodje opozicije, civilne družbe in um, druge, ki se trudijo za svobodo v Azerbajdžanu. Vsi trpijo zaradi represije. In tukaj gre tudi za kršitve obveznosti Azerbajdžana, ki izhajajo iz njegovega podpisa Evropske konvencije o človekovih pravicah in pa tudi sodb Evropskega sodišča o človekovih pravicah. In ko um, pogledamo na odnose med Evropsko unijo in Azerbajdžanom, je pomembno, da uporabimo tudi pogojevanje iz sporazuma, tako da se bo spoštovalo um, načelo demokracije, temeljne pravice in vladavina prava. To mora biti v središču sporazuma. Ne smemo tega kar pomesti pod preprogo. Um, tudi ta hiša bo morala dati svoje soglasje za sporazum. In, uh, zdaj, ko se pogovarjamo o novem partnerskem sporazumu in ko vidimo, da se eh, kršitve človekovih pravic še naprej nadaljujejo. Eh, torej pričakujemo, da bo gospa Mogherini obsodila eh, kar najostreje te kršitve in da bo tudi pozvala k izpustitvi političnih zapornikov, novinarjev in blogerjev. Gomeš, dve minuti. Hvala, gospa Gomeš, za dve minuti ko govorimo o človekovih pravicah in vladavini prava, kot da je to eh, temelj za naše delovanje eh, in sodelovanje s tretjimi državami, eh, da to vodi tudi naše eh, sporazume. To ni samo retorika. Vi, eh, gospa Malmström, Federika Mogherini in drugi, ki ste dejavni na eh, področju zranje politike, eh, morate biti odločni. Eh, Primer Azerbajdžana je škandal. To, kar se tam dogaja, je grozljivo. Primer Mehmana Huseinova eh, je samo eden izmed mnogih primerov aktivistov, naprimer Hadidže, Ismail in drugih. Afgan Muktarli je tudi med njimi. Ta je bil v Gruziji ugrabljen, eh, potem je bil priveden v Azerbajdžan in mučen v zaporu. Zakaj? Zato, ker so ti pogumni ljudje izpostavili korupcijo, v kateri živi in deluje režim Alijeva. Grozljivo je, da kljub vsem tem načelom ljudje, ki, poga, ki se pogajajo o sporazumih, eh, še vedno delajo nasprotno od tega, kar parlament od njih pričakuje. Mi pričakujemo, da boste se postavili za ta načela da boste zdravo ocenili situacijo. Situacija pa je takšna, kot so jo opisali kolegi pred menoj. V primeru Mehmana Husejnova eh, to kaže tudi na eh, mučenje in pa pritisk, ki so ga deležni ti ljudje. Norika Nikolaj eh, je med nami razširila tudi pismo, ki ga je gospod Husejnov moral napisati. Če ga preberete, potem lahko ugotovite, da eh, je pismo podobno, kot so jih pisali včasih ljudje pod drugimi režimi, pod Čevšeskujevim režimom ali Salazarjevim eh, na portugalskem. Uh, mislim, da bi to morali upoštevati pri resoluciji, ki bo danes sprejeta. Uh, Miguel Urban Crespo je uh, omenil tudi korupcijo, ki jo uh, to spodbuja. Uh, Eh, v Evropi. Tudi politiki v tem parlamentu eh, so podvrženi korupciji. Eh, to smo videli leta 2013, ko so imeli v Azerbajdžanu volitve. Režim je kupil nekaj naših politikov. Ne gre za Azerbajdžan ali samo zato, da bi podpirali tiste, ki se borijo za vladavino prava v Azerbajdžanu, ampak tudi za Evropsko unijo gre. Hvala gospa zofko izvolite gospod predsedujoči spoštovana komisarka na začetku bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom za vsa podrobna posvetovanja v zvezi s primerom Mihmana Husejnova. Sem poročevalka v senci v skupini ELS za poročilo o Azerbajdžanu. ELS se tudi pogaja v zvezi s to resolucijo. Mislim, da bi s to resolucijo lahko dodatno izpostavili, kako pomembni so dvostranski odnosi med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Mislim, da bi morali tudi novemu partnerskemu sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžanom dati več pozornosti. Zahtevati moramo spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin. To bi moralo biti v samem središču novega sporazuma. Mehmet Husejnov je borec za Mir in Svobodo je bloger, ki se zauzema za človekove pravice. Že dve leti je v zaporu, pogosto so ga v okviru policije mučili zlasti zaradi tega, ker je kritiziral javne funkcionarje, omenjal je tudi, koliko bogatstva imajo neprijavljenega. Domnevno so ga še dodatno obsodili za pet do sedem let zaporne kazni, zato ker naj bi napadel enega od stražarjev v zaporu. Mislim, da bi morali gospodu Husejnovu ponuditi nujno medicinsko pomoč čim hitreje, kajti spoštovati moramo njegove človekove pravice. Evropska unija mora poslati sporočilo v smislu, da je njen namen to, da se skupaj z Azerbajdžanom potrudi, da najde rešitev za to, da bo Azerbajdžan postal demokratično, strpno in da nikakor ne nameravamo kakorkoli prekiniti sodelovanja. Mislim, da bi morali zahtevati, da izpustijo vse tiste, ki so zaprti zaradi izražanja svojega mnenja in zaradi ugovora vesti. Mislim pa, da se ne bi smeli takšnega pristopa lotiti zgolj v odnosu do Azerbajdžana, temveč do vseh tretjih držav. Evropska unija v celoti in tudi parlament bi morala zahtevati spoštovanje vseh pravic. Ta resolucija je dobra zato, ker izpostavlja tudi to, kaj se trenutno dogaja v Azerbajdžanu na področju svobode izražanja. Ta država je trenutno na 163. mestu med 183 državami, ko gre za tiste, ki zagotavljajo to pravico. Čas je, da se spremenijo razmere v Azerbajdžanu. To, kar se trenutno tam dogaja, pa nas močno skrbi, zato Upam, da bodo Husejnovu ponudili pomoč, da ga bodo izpustili na svobodo in mu zagotovili tudi medicinsko oskrbo. Prosim tudi, da se izpustijo vsi politični zaporniki, zaporniki zaradi ugovora vesti, kajti to je nedopustno v 21. stoletju. Prijateljstvo s partnerskimi državami lahko temeljijo zgolj na podlagi skupnih vrednot. Mi želimo zaščititi najšipkejše in tudi svobodo izražanja. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, to je nekaj, s čimer ne moremo kupčovati. Z pravicami se ne kupčuje. Evropska zunanja politika bi morala temeljiti na vrednotah, na pravicah in takšno politiko bi morali voditi do vseh tretjih držav, ne glede na to, iz katerega dela sveta te tretje države prihajajo. Z to bi se morali boriti v Evropskem parlamentu in sama se bom za to borila, dokler bom poslanka. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala. Za minuto in pol, gospod Štetina. Hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Prosim, da gospoda Mihmena Husejnova nemudoma izpustijo. On je trenutno v Azerbajdžanu zaprt gladovno stavka, bori se proti nepravici. Pa ni edini, ki so ga zaprli zaradi izražanja svojih misli. Tudi tajne službe so Mihmeda Oharbija ugrabile v Gruzi in ga zaprle. Se pravi, da Azerbajdžan ne deluje zgolj znotraj svojih meja. Pravzaprav skušajo svoj režim, ki temeli na preganjanju, izvoziti tudi v tujino. Gospoda Mohtalja konkretno so ugrabili. Obstajajo tudi drugi načini, kako preganjati vse nasprotnike. Zlorabljajo tudi Interpol, zahtevajo, da se izroči vse tiste posameznike, ki so pobegnili pred režimom. Tudi Kitajska in Rusija Interpol pogosto zlorabljata v te namene. Interpol se seveda bori proti takšnim izročitvam političnih upornikov na podlagi tretjega člena svojega poslovnika. Tam piše, da Interpol nikoli ne sme sodelovati v kakršnih koli političnih zgodbah. Na ta člen se sklicujejo tudi takrat, ko zavrnejo aretacijo treh poslancev, za katere so v Bakuju zahtevali, da jih aretirajo. Zaščititi moramo svobodo izražanja, svobodo izpovedi v Azerbajdžanu. Lahko bi naprimer podprli evropske nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na Azerbajdžan. Hvala lepa, gospa Post. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav, komisarka, kolegice in kolegi. To je tretja nujna resolucija, ki smo jo pripravili v tem mandatu na temo kršenja pravic v Azerbajdžanu. Azerbajdžanska vlada bi res morala začeti jemati resno vse naše zahteve. Zahtevam takojšno brezpogojno izpustitev Mehmana Huseinova in vseh stalih borcev za človekove pravice, aktivistov, političnih nasprotnikov, odvetnikov, aktivistov na področju boja proti korupciji, neodvisnih novinarjev in blogerjev. Te posameznike so aretirali, mučijo jih v zaporih, samo zato, ker so izpolnili svojo pravico do svobode izražanja. Svoboda izražanja ni zločin. Zato bi uradnikom v Azerbajdžanu rada povedala, da ti posamezniki imajo pravico, da izražajo svoje mnenje. Uh, In desetletne zaporne kazni so jih obsodili samo zato, ker so preiskovali ali pa poročali o kaznjivih dejanjih in korupciji v vladi. Ne moremo biti tiho, če zatirajo medije in svobodo izražene v Azerbajdžanu. Ne moremo sprejeti mučenja, nadlegovanja, zlorabljanja, naprimer, borcev za človekove pravice, članov skupnosti LGBTI in ostalih političnih aktivistov če ne bodo uslišali naših zahtev, potem moramo kot Evropska unija sprejeti sankcije zopr Azerbajdžan. Evropska komisija in finančni organi bi morali prekiniti vso financiranje azerbajdžanskih podjetij, skupnih projektov in azerbajdžanske infrastrukture. Hvala. Um, Hvala lepa. Gospod Karim, za minuto in pol. Mr. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, hvala. Sem predsedujoči delegaciji za odnose z Južnim Kaukazom. Ugotavljamo, da so se naši odnosi z Azerbajdžanom znatno spremenili. Mesec za mesecem, leto za letom ugotavljamo, da napredek je bil dosežen na področju krepitve partnerstva med Evropske unije in in Azerbajdžana merimo z velikimi koraki naprej. Evropska unija je tista, ki zagovarja demokracijo, človekove pravice in svobodo izražanja povsod po svetu. Zato nekoli ne smemo gledati stran, ko pride do zlorabe posameznikov strani katerekoli vlade. Ne glede na to, kako osupljiv, kako navdušujoč je napredek, ki ga je ta država dosegla v okviru posameznih sporazumov. Ti sporazumi so namenjeni tudi temu, da koristijo posameznikom. V tej resoluciji, o kateri danes govorimo, se seveda osredotočamo tudi na te posameznike. In Evropski parlament mora pozvati komisijo, eh, službo za zunanje delovanje, da od Azerbajdžana terjata, da zaščiti vse tiste, ki so jih obtožili teh zločinov. Zagotoviti morajo dostop do zdravstvene skrbe, do pravne pomoči. Najti je treba rešitev za vse posameznike, ki jih omenjamo v tej resoluciji. Dobri odnosi, ki smo jih zgradili z Azerbajdžanom, so že prinesli rezultate. Evropska delegacija je obiskala gospoda Husejnova, mislim, da je to dober prekurzor, ki napoveduje, da bomo lahko uresničili to, o čem govorimo v resoluciji. Kolegice in kolegi, naši odnosi morajo vedno odražati tudi naše vrednote. Prav tako pa morajo vsi naši partnerji spoštovati te vrednote in tudi mi moramo spoštovati partnerje. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Gospod predsedujoči, kot poročevalka Evropskega parlamenta za Azerbajdžan bi rada izpostavila naslednje. Tri resolucije smo pripravili. Te tri resolucije opisujejo trenutne razmere na področju človekovih pravic. Evropsko poročilo o Azerbajdžanu se odvija v pozitivno smer. Pripravljamo tudi partnerski sporazum. Zdi se mi, da je to dobra priložnost za to, da upravimo resne pogovore o tem, kakšen učinek bodo imeli vsi ti koraki, ki, ji, ki smo jih storili v Evropskem parlamentu na tretje države. Mi smo se resnično prizadevali za to, da bi vzpostavili konstruktiven dialog s organi v tej državi. Nikar ne pozabite, da smo že bili naprimer, uspešni v primeru gospoda Domatova, kjer je prav tako šlo za kršitev človekovih pravic. Skušali smo razrešiti stvari na nekonflikten, na dostojen način. Evropski parlament je poleg tega sprejel kar nekaj diplomatskih ukrepov, vzpostavljen imamo stalni dialog. 146 oseb nam je uspelo spraviti na svobodo v okviru tega dialoga, kar je dobro. Seveda smo skrbno preverili tudi vse obtožbe. Tudi Radio Free Europe smo obravnavali. Sama sem prejela kar nekaj pojasnil glede tega primera. Slišali smo tudi uradne izjave strani upravnega nadzornega organa v tej državi. Rekli so, da je prišlo do napada na enega od njihovih inšpektorjev, da so mu praktično postavili zasedo. Gospod Husejnov je, kot slišimo, sprejel odločitev, da bo gladovno stavkal to so uradne informacije. Resolucija, ki smo jo pripravili, se nanaša tudi na razmere človekovih pravic v tretji državi. Mislim pa, da bi morali prisluhniti vsem akterjem v tem primeru. Ne smemo dati prednosti enemu viru informacij pred drugim. Vedno obstaja možnost, da prihaja do dezinformiranja, do lažnih novic, zato bi morali vsa dejstva skrbno preveriti. Takšna pravila morajo veljati, sicer bo to negativno vplivalo na naše diplomatske odnose. Hvala. Se upravičujem, boste sprejeli modri karton? Vprašanje v okviru modrega kartona. Ana? Gospa Nikolaj, ali se strinjate? da je absolutno nesprejemljivo to, da azerbajdžanski režim kupuje evropske uradnike, kot je kolega Gramont, ki je senator v Španiji. Se vam zdi sprejemljivo, da se sploh ne preišče tega morebitnega primera korupcije? Se vam ne zdi, da to močno škodi verodostojnosti evropskih politikov in evropskega delovanja? Če politiki dopustijo, da jih kupi režim, kot je režim predsednika Alijeva. Mulțumesc, Ana, sunt... Hvala lepa, Ana. Popolnoma se strinjam s tabo. Ne vem, kak se dogaja s tem španskim politikom. Prvič slišim o tem, upam, da se bodo stvari razjasnile. Upam tudi, da tu ne gre zgolj za domneve in za domnevne navedbe. Kajti, če drži to, kar smo slišali o tem politiku, je to nesprejemljivo. Moramo pa seveda glasovati na podlagi informacij. Mi kot Evropski parlament moramo storiti nekaj otipljivega, da bodo državljani vedeli, da nekaj počnemo s tem v zvezi. Gospod Castaldo, oziroma se opravičujem, gospa Hautala, President. gospod predsedujoči. To zelo pogumno, ponosno ljudstvo na južnem delu Kaukaza je nedavno slavilo stoletnico svojega obstoja. In nedavno so v tej republiki, ki je bila oblikovana tudi aretirali tiste, ki so protestirali. Ali je to dopustno za državo, ki želi postati pomemben akter na mednarodni ravni? Ali je to dopustno za državo, ki želi vzpostaviti tesne odnose z Evropsko unijo? Ta država, kot kaže, ne ščiti vedno pravic svojih državljanov. Imamo seveda tesne odnose. Naša babica je bila rojena leta 1916 v Bakuju stara bo letos 103 leta in ona vedno poroča o čudovitem otroštvu v Azerbajdžanu. Evropska unija ima pogodbene odnose z Azerbajdžanom, ampak nažalost se Azerbajdžan sedaj oddeljuje od svojih mednarodnih obveznosti v okviru Sveta Evrope, v okviru OVSE-ja. Tudi komisar za človekove pravice Sveta Evrope in tudi drugi redno izražajo svoje pomisleke glede trenutnih razmer. V tem trenutku jih predvsem skrbi to, kar se dogaja z gospodom Husejnovom. Mi v Evropskem parlamentu bi morali pozvati komisijo in službo za zunanje delovanje, da storita vse v svoji moči, da se zadeva razreši. Azerbajdžanska vlada si želi vzpostaviti vedno bolj tesne odnose z Evropsko unijo, ampak če to želijo, potem morajo nemudoma izpustiti politične zapornike, tudi gospoda Mehmana Huseinova. Hvala lepa, gospoda Kastalda ni v dvorani. Če se nam bo pridružil kasneje, mu bomo dali besedo. Gospod Kolombije, za dve minuti in pol. Gospod predsedujoči, ob četrtkih do povdne imamo razprave v zvezi z vprašanji, pri katerih si želimo nekoliko očistiti vest. Danes se pogovarjamo o gospodu Hosejnovu, ki si je drznil kritizirati Alijev režim. To je avtokratski režim in gospod je bil zaradi tega zaprt. 16. novembra 2016 je svet naročil komisiji, da se začne pogajati o globalnem sporazumu z Azerbajdžanom. Podelil ji je mandat. 7. februarja 2017 so se pogajanja začela. Po obisku predsednika Aljeva v Bruslju 11. januarja 2018 so bile sprejete nove prednostne naloge v okviru partnerstva. Predvideno je predvsem to, da se sprosti vizumski režim. Vodje v Evropski uniji imajo samo eno obsosijo in to je, da Evropsko unijo, Evropske države in narode spravijo v novo hladno vojno z Rusijo mislim, da bomo na tak način samo razdelili in razdrobili evropsko celino. Slišali smo, da želi tudi Evropska unija vedno tesnejše odnose z režimom iz Bakuja. Vemo, da se trenutno gradi med Azerbajdžanom in evropskimi državami plinovod, pa tudi naftovod. Vemo, da bi bilo bolje, če bi si svojo energijo zagotovili iz Rusije. Zato bi bilo bolje, če bi sklepali z Rusijo to vrstne sporozume. Ne smemo dopustiti, da bi ti plinovodi in naftovodi bili zgrajeni na podlagi kršene človekovih pravic. Gospa Nikolaj pripravlja tudi poročilo v zvezi z novim sporazumom v, o, z Azerbajdžanom. Zanima me, kakšno je njeno mnenje o teh dejstvih. Dobro bi bilo, če bi izpostavili tudi primere kršitve človekovih pravic, ko je šlo za Julisa Safanova. Poglejte si članek iz azerbajdžanskega tiska s tem v zvezi. Kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Kaj menijo člani od skupine Alde, ki nam vedno dajejo lekcije na področju demokracije? Ta članek je bil objavljen, je bil objavljen v provladnem tisku. Za nas je na Kaukazu edini pravi zaveznik in partner Armenija. Mislim, da bi morali prekiniti to približevanje s tem režimom in si vest očistiti na drugačen način. Hvala lepa, gospod Šogor. Endemična korupcija, kršitev človekovih pravic, to je žalostna realnost v Azerbajdžanu. Amnesty International pravi, da je trenutno v tej državi več kot sto političnih zapornikov. Poleg tega v južnem delu države, v Južnem Kaukazu, režim v rokah drži tudi vse vajeti, ko gre za medije. Zaporniki zaradi svojih političnih delovanj tičijo v zaporu več let. Politični zaporniki, katerim se kazen postopoma izteka, pa režim vedno znova uspe naložiti nove obtožbe in njihovo kazen podaljša. Azerbajdžan izkorišča svoj strateški položaj zato, ker ve, da je pomemben partner Evropske unije, ko gre za to, da bi Evropska unija zmanjšala svojo odvisnost od energentov od Rusije. Poleg tega je Azerbajdžan zelo pomemben tudi v boju proti terorizmu. Evropska unija bi morala poslati zelo jasno sporočilo in sicer, da vladavino prava, dobro upravljanje, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin jemljemo resno tudi v. Azerbajdžanu. Ta vprašanja bi morala biti postavljena v samo središče novega sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. V tem trenutku je zelo pomembno, da zahtevamo takojšno brezpogojno izpustitev gospoda Husejnova. Azerbajdžanski organi morajo opustiti vse nove obtožnice zupr njega. Poleg tega moramo jasno pozvati k temu, da se takoj in brezpogojno izpusti iz zapora vse politične aktiviste, borce za človekove pravic, eh, novinarje in druge akterje iz civilne družbe. Hvala. Hvala lepa, gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Do Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Od samega začetka trdim, da je to zelo pomembna resolucija. To bi rada podarila tudi danes. Mislim, da bi resnično morali azerbajdžansko vlado opozoriti na to, da krši človekove pravice in ostala pomembna načela. Je pa res pomembno, da se z Azerbajdžanom pogovarjamo tudi o dialogu, ne zgolj, ko gre za kršene človekovih pravic, temveč tudi, ko gre za boj proti terorizmu, ko gre za regionalno stabilnost in ko gre za boj proti manipulacijam. Azerbajdžan je kot član sveta Evrope podpisal svojo zavezanost k temeljnim vrednotam in načelom. Ampak poglejte si, kaj se trenutno dogaja, tudi ko gre za množične medije, mednarodne organizacije opozarjajo na to. Tudi Euronest bi moral to preveriti. Sama sem članica. Zdi se mi, da bi morali še nadalje razvijati vzhodno partnerstvo, ampak če to želimo doseči, potem morajo vse članice v okviru vzhodnega partnerstva jasno razumeti tudi to, kako pomembno je, da se predlogi resoluciji, kot je naprimer današnja resolucija, spoštujejo. Naša resolucija je uravnotežena, omenja tudi pozitivne elemente, naprimer izpustitev različnih zapornikov v zadnjih letih, naj si gre za politične zapornike, novinarje ali aktiviste. Azerbajdžan bi moral še naprej hoditi po evropski poti. Rada bi podarila tudi to, da s prstom kažemo na državo, na državni aparat in ne na državljane. Vladojoči organi so tisti, ki kršijo človekove pravice, z vlado Bakuju se moramo pogovarjati o tem. Sporazum iz leta 97 pa bi morali nadaljevati. Eh, gospod Demesmaker. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, nekateri kolegice in kolegi poskušajo relativizirati kršitve človekovih pravic, češ, da naj bi bilo tudi veliko korakov naprej. Ampak eh, s tem se ne morem strinjati. Azerbajdžan je zdaj vodilni na področju preganjanja vladno kritičnih blogerjev. Gospoda Alijeva to očitno ne moti. 150 jih sedi za zapahi. Zdaj si prizadevamo za izpustitev Mehmana Huseinova. On je kritičen do vlade in vladi pač samo drži zrcalo na družbenih medijih. Azerbajdžan se bi moral boriti proti revščini, vendar vodilni režim samo pleni državno bogatstvo. Izmislili so si obtožbe proti njemu, za dve leti so ga slačili v zapor, pred kratkim bi moral biti, oziroma v kratkem bi moral biti izpuščen, zdaj pa mu je izrečena mora biti na dodatna kazen od 5 do 7 let. Odnosi bi se morali izboljšati, ampak to bo šlo le, če bomo upoštevali človekove pravice. Hvala. Gospa Parker, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svoboden in živahen tisk je nujna komponenta ustrezno delujoče demokracije. Če politiki lahko delujejo brez nadzora takšnega pomembnega elementa javnega življenja, se pojavi distanca med politiki in ljudmi, ki naj bi jih ti politiki zastopali. Temu lahko sledi tudi korupcija. Azerbajdžanu na tem področju ne gre najboljše. So na 136. mestu indeksa svobode tiska na svetu. Mehman Husejnov je predstavnik tega tiska. On je predstavnik tistih, ki poskušajo korupcijo spraviti na dan in to predstaviti ljudem. On je samo na družbenih medijih delil fotografije domnevne korupcije. Poročevalci in novinari brez meja pa pravijo, da bi lahko celo umrl v zaporu zaradi teh lažnih obtožnic. Veliko drugih se je pridružilo njegovi gledovni stavki, zato je zdaj čas, da bodo politiki prisluhnili ljudem in da bodo poskusili rešiti pomotljivosti demokracije, ki tam vladajo in da bodo zagotovili, da bo tisk res postal svoboden v tej državi. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly, za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči tudi jaz obsojam trenutno stanje v Azerbajdžanu, kar zadeva kršitev temeljnih pravic in svobode tiska. Izvrševanje sankcioniranja, kritiziranja vlade je nekaj, kar moramo obsoditi. Veliko aktivistov se spopada z novimi obtožbami, ko se jim bliža konec zaporne kazni, zato da bi jih še dlje obdržali v zaporu. Azerbajdžan sodeluje v vzhodnem partnerstvu z EU. Prav tako so del m, mm, sveta Evrope in njihova prizadevanja takšna dejanja spodkopavajo. Zato pozivam azerbajdžansko vlado, da izpolni svoje obveznosti in da ravna v skladu z sodbo Evropskega sodišča človekovih pravic. In sicer zagotoviti je treba te pravice in izpustiti tiste, ki so pokriven v zaporu, vključno z gospodom Husejnovom, ki so ga nekateri že omenili. Gospod gledovno stavka od decembra 2018. Selektivno kazensko preganjanje je praksa, ki jo je treba končati, prav tako mora dopustiti kritiziranje vlade. Ta država se je zavezala k pravni državi, demokraciji in demokraciji zaščiti človekovih pravic in želijo si, da bi imeli tesnejše odnose z EU, zato morajo ukrepati. Hvala. Hvala, gospod Kelly, zdaj pa Julie Ward. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Slišče EU o Azerbajdžanu mora biti strožje. Civilna družba tam deluje v zelo sovražnem okolju. Nevladne organizacije zapirajo, neodvisni glasovi pa so ali v zaporu ali pa v izgonu. Mehman, gledovna stavka že 23. dan in njegova situacija je zelo zaskrbljujoča. Večkrat so ga tudi mučili, zato so njegove razmere res zaskrbljujoče. V preteklih mesecih je bilo vedno več primerov gledovne stavke. Kurdistan in Iran sta dve državi, kjer prav tako aktivisti gledovno stavkajo. To so pač obupni in obupanje ukrepi, ki jih ljudje sprejmejo. Gospod komisarka, treba se odzvati javno, azerbajdžanske oblasti je treba pozvati, da takoj in brezpogojno Mehmana tudi izpustijo. Evropska unija mora s prstom pokazati na vse države, ki kršijo obveznosti glede človekovih pravic, ne glede na to, kakšne gospodarske odnose imamo s to državo. Evropska unija in države članice morajo tudi naložiti sankcije, ne samo na predsednika, ampak tudi na ministre, kajti ministri zaenkrat še niso bili cilj sankcij. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Dva sta se javila k besedi. Gospod Farija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Mehmana Hoseinova so stlačili v zapor zato, ker je kritiziral vladni režim. Nažalost, to ni izolirani primer. Azerbajdžanske oblasti in azerbajdžanska vlada krčijo prostor za aktivizem, kritično novinarstvo in druge sorodne dejavnosti zaradi lažnih, eh, s pomočjo lažnih obtožb, naprimer. Azerbajdžana ne obravnavamo prvič, v parlamentu in zdaj je čas, da rečemo dovolj je dovolj. Azerbajdžanska vlada mora prenehati preganjati predstavnike civilne družbe, prav tako morajo mediji imeti prosto roke za delovanje, gospod Hosejnov in drugi politični zaporniki pa morajo biti namudoma izpuščeni. To velja tudi za aktiviste. Evropska unija se mora držati načela svobode govora in zagovarjati mora civilne svoboščine, kajti to je temelj naših urednot. Človekove pravice, gospa komisarka, so nekaj, s čime ne bomo trgovali, zato moramo prekiniti z financiranjem tega režima, dokler ne odpravijo pomankljivosti. Hvala, gospod Pospišil. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. strinjam se z tistimi kolegicami in kolegi, ki pozivajo k temu, da bi imeli strogo stališče do gospoda Husejnova in do Azerbajdžana. Vendar tudi sam sem nekdanji ministr za pravosodje, zato mislim, da bi morali preveliti Azerbajdžan tudi z drugih vidikov. Naprimer, pravna država ne deluje dobro v Azerbajdžanu. Leta 2017 so izvedli reformo na področju pravosodja in sicer devet od desetih pravnikov zdaj ne more več upravljati svojih dejavnosti. To pomeni, da pravosodje ni več neodvisno. Politični zaporniki nimajo neodvisnih zastopnikov na sodišču. Neodvisni pravniki in odvetniki so prav tako zelo pomembni. Oni lahko branijo zagovornike človekovih pravic na sodiščih. To ni uh, ustrezno, zato moramo kritizirati tudi to reformo. Hvala. Komisarka, hvala gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Hvala za priložnost, da govorimo še enkrat o razmerah na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu. Tako kot vi, tudi mi tesno spremljamo dogodke v zvezi z Mehmanom Huseinovom. Leta 2017 smo se že začeli ukvarjati s tem, takrat smo podali izjavo in naj vam povem, kaj počnemo mi. Delegacija EU v Bakuju je postala demaršo in na osnovi tega je delegacija EU skupaj z misijami petih držav članic obiskala gospoda Mehmena Husejnova v zaporu in ugotovili smo, da njegovo življenje ni nemudoma ogroženo dobiva medicinsko pomoč in gladovno stavko je prekinil. Vendar strinjamo se, da bi morala nova obtožnica biti opuščena. Domnevno naj bi napadal varnostnike v zaporu. To ni verodostojna obtožba. Mi smo še vedno v stiku z pravniki in z uradniki v zaporu, vem pa, da ga je obiskal tudi Rdeči križ. Evropska unija veliko pozornosti namenja človekovim pravicam v Azerbajdžanu. Na to upozarjamo na ravni političnega dialoga, vključno z visoko ravnjo v okviru pododbora za človekove pravice. Imamo skupne prednostne naloge na področju partnerstva, določili smo jih julija lani in pravna država, človekove pravice in temele svoboščine so ključ za naš odnos. Nov sporazum EU-Azerbajdžana, o katerem se trenutno pogajamo, bo vključeval reforme, pravno državo, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. To bo bistvo sporazuma. Zavedamo se, da obstajajo številni izzivi na področju temeljnih svoboščin in človekovih pravic v Azerbajdžanu. Zato menimo, da bi morali to reševati s pomočjo dialoga, vključno z pogajanji o novem sporazumu. Potrebujemo komunikacijske kanale, zato da bomo zagotovili medsebojno zaupanje in da bomo lahko zagovarjali svoje interese in svoje vrednote v Azerbajdžanu. Sodelujemo z oblastmi in še naprej tesno sodelujemo tudi s civilnimi eh, aktivisti, neodvisnimi mediji in drugimi. Še naprej bomo govorili o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah na vseh ravneh našega dialoga, tudi v prihajajočem srečanju, ki bo 5. februarja na področju pravosodja. In primer Mehmena Husejnova in primere drugih novinarjev bomo še vedno spremljali. Naprimer, primer Ismailova. Seveda bomo tudi v stiku z vami v zvezi z vsemi temi vprašanji. Hvala. Hvala lepa, razprave na to temo je konec kakor veste, bomo glasovali danes. Zdaj pa naslednja točka in sicer Sudan. Gospod Charles Tanak bo začel z razpravo. Minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa. Inflacija znaša 122 odstotkov in vlada odpravlja subvencije za hrano in gorivo. Zato so se pojavili protesti. To ni presenetljivo. To se je začelo zato, ker so bile vrste za kruh predolge in zato, ker so bili stroški življenja previsoki. No, zdaj se je to razvilo v gibanje proti režimu in to na vseh polih uh, političnega spektra. Omar al-Bashir želi vladati še naprej in njegov odziv je zelo brutalen. Brutalno se odziva na proteste. Zaradi tega je že 40 civilistov izgubilo življenje in tudi vlada je priznala, da jih je umrlo vsaj 24, pridržali pa so še številne druge. Albašir mora oditi. On je edini trenutni voditelj države ki ga čakata dva naloga za prijetje mednarodnega kazenskega sodišča. Previdni moramo biti, da ne bo prišlo do dodatne eskalacije, kajti na tem področju Afrike obstajajo že drugi izzivi na področju varnosti. Hvala, gospa Veržija. Tri minute, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Sprejeli smo že veliko resolucij o Sudanu. 2018 marca smo govorili o Osmanu. On je dobil uh, nagrado Saharova leta 2007. Varnostne službe so ga prijele, on je diabetik in uh, skrbi nas za njegovo zdravje. Organizacija za človekove pravice govori, da je bilo prijetih veliko drugih ljudi, več deset je mrtvih in veliko je tudi mučenja. Od 13. Eh, decembra naprej poteka veliko protestov, večinoma v Kartumu. Zato, ker ni več prihodkov od eh, prodaje goriva, se je pojavila kriza, stopnja inflacije pa naj bi bila tudi do 120 odstotkov. Cene se višajo, tudi tiste, ki so pač potrebne, tudi stvari, ki so potrebne za življenje. 70 odstotkov proračuna države se porabi za vojsko. To ni prav. Prvi protesti so se začeli zaradi cen kruha in potem so se razširili po vsej državi, tudi po Darfurju. Temu pa je sledila tudi represija. No, Kmalo so protesti začeli vključevati tudi druge zahteve na področju politike, svobode izražanja in tako naprej. Bašir želi spremeniti ustavo zato, da bi ostal na oblasti, čeprav je že 29 let na oblasti. Ofenziva poteka na vseh frontah, proti novinarjev, proti opoziciji in proti drugim. In napadajo tudi stranko komunistov v Sudanu, naprimer. Združenje profesionalcev v Sudanu poziva k novemu združenju, k novim protestom, k novemu shodu, zato da bi prišlo do sprememb. Mi smo že večkrat obsodili dogovore med Sudanom in EU na področju migracije in terorizma. Kako lahko sodelujemo s tako reprezentativno vlado, kako lahko mi identificiramo njihove državljane, kaj te vlada postopa proti svojim državljanom, tudi v Darfurju. Mislim, da bi morali pregledati vse, zato da bi prekinili s tem dvoličjem. V imenu GUE NGL želim povedati, da smo popolnoma solidarni s tistimi, ki bodo danes eh, protestirali na sudanskih cestah in s tem tvegali svoja življenja. Hvala, gospa Valero. Izvolite. Hvala lepa. Na začetku so bili protesti miroljubni. To bi morali dopustiti, kajti jasno je, da se protesti pojavijo, če vlada dvigne cene za osnovne potrebščine. Protesti so se potem iz vasi razširili v prestolnico Kartum. Ljudje protestirajo zdaj tudi proti Al-Bashirju, ki je že 29 let na oblasti. Zagovorniki človekovih pravic v svojih vrstah beležijo že več kot 40 mrtvih. Opozoriti je treba tudi na vladne metode. Vlada zatira nasprotnike in uh, to nasilje izvaja tajna služba v Sudanu. Mednarodni standardi so zelo pomembni, morali bi jih spoštovati. In tudi, kar zadeva strogo postopanje proti neoboroženim, in tudi, kar zadeva mučenje zapornikov. To je nespremljivo. Pa tudi volitve po ustavi. Predsednik ne bi smel več kandidirati. No, on Predsednik želi zdaj spremeniti ustavo, zato da bi lahko še enkrat kandidiral leta 2020. In pri tem mu pomaga veliko pravnikov, ki so mu blizu. Opozicija zahteva predajo oblasti in uh, mislim, da bi potrebovali tam demokratične volitve. In Glede na to, da imamo še nekaj časa, želim zastaviti še eno vprašanje v zvezi z resolucijo, ki jo danes obravnavamo. Tukaj govorimo o nespremljivih dogodkih, ampak če si pogledamo celotno stanje v Sudanu, je meni kot predstavnici zelenih težko pri srcu, ko vidim, kakšno je že več desetletji stanje v tej državi in posledice so negativne tudi za okolje. Ljudje morajo bežati iz svojih vasi in to je slabo tudi za okolje. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Pajc. Tri minute. Ja, hvala lepa, kolegice in kolegi. Protivladni protesti potekajo že več tednov in poziva se k odstopu predsednika Umarja al-Bashirja. Vladna stranka v Sudanu pa je Bashirja imenovala za kandidata za še en mandat za volitve leta 2020. Vladna stranka BCP je izjavila, da se bo sprememba zgodila samo z volitvami. No, bomo videli. Dejstvo pa je, da je Bashir edini, vodja države na oblasti, ki ga mednarodno kazansko sodišče išče zaradi vojnih zločinov, genocida in etničnega čiščenja v Darfurju. Pa še naprej je na prostosti, še naprej izvaja svoja kazniva dejanja in številne države ga sprejmejo z odprtimi rokami. Kitajska, Indija, Katar, Saudova Arabija in številne druge Baširja sprejemajo v svojih državah in ga podpirajo, namesto da bi ga aretirale. In te nedejavnosti Baširi omogočajo, da lahko z nekaznovanostjo še naprej napada civiliste. In to je videti tudi v zadnjih dejanjih, kajti vsaj 37 ljudi je bilo ubitih, več kot 800 jih je bilo prijetih, prav tako je še vedno veliko nasilja strani oblasti civilisti so pod pritiskom, pravniki, zdravniki, učitelji in drugi. Bašir in njegovi pribočniki morajo biti odgovorni, zato, zato mora odgovarjati na sodišču, prav tako pa mora odgovarjati za kazniva dejanja iz preteklosti. Roko pravice mora prevladati. Čas je, da se posvetimo temu, da prekinemo z kršenjem človekovih pravic tam in čas je, da se začne postopek celjenja družbe. Hvala. Kenge, dve minuti. Hvala. Zdaj pa gospa Kenge, za dve minuti izvolite. Evidente. Hvala, predsedujoči. Mi se spet osredotočamo na Sudan. To je ena od večjih afriških držav. Zadnje novice iz Sudana so katastrofalne. Velik del sveta je bil bolj zaposlen z slavljenjem novega leta. Sudanski državljani pa so odšli na ulice in na trge in so protestirali. Namreč želijo, da bi storili več zato, da se odpravijo tako visoke cene. Za trikrat so se povečale cene kruha in benzina in sicer so jih povečali s pomočjo dekreta. Vse te cene pa seveda negativno vplivajo na življenski standard državljanov. Konjunktura žal ni naklonjena tej državi, čeprav ima država ogromno virov. V Sudanu se tako menjajo obdobja relativnega miru z obdobji, ko državljani še kako trpijo, predvsem zaradi lakote in zaradi negativnih učinkov vladnih ukrepov, ki pogosto podpihujejo tudi socialni konflikt. Vse vladne sile pa se pogosto poslužujejo tudi represivnih ukrepov. V Sudanu ne protestirajo zgolj državljani. Tudi opozicija pravi, da to, kar se dogaja, ni prav. Državljani so resnično obupani. Vladi v Kurtumu pa moramo vedno znova jasno predstaviti, da mora hitro sprejeti reforme, ker bo to pomagalo državi kot takšni. Če se bo gospodarstvo razvilo, če se bo oblikovalo zdravo politično ozračje, se lahko pomirijo tudi vsa ta protestna gibanja. Zato je zelo pomembno, da izpostavimo predvsem ulogo političnega dialoga. Želimo si, da bi se politični dialog vzpostavil, še posebej zdaj, ko je bila oblikovana nova koalicija opozicijskih strank. Mislim, da bi nagrado Saharova Salimu Osmanu morali bolj izpostavljati. Tudi novinarji, potem profesori na univerzi v Kartumu se zauzemajo za bolj demokratični Kartum. Hvala. Hvala. Gospod Kelam za štiri minute in pol. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovana komisarka. Sudan je neodvisen že več kot šestdeset let. Pred skoraj tridesetimi leti je oblast prevzel al-Bašir. Odpravil je politične stranke in, Uvedel je tudi islamski zakonik na nacionalni ravni. Imenoval se je za predsednika eh, leta 1993. Torej, Sudan je eh, bil enopartijski režim eh, nekaj časa, potem se je pojavil tudi na terorističnem seznamu številnih držav. Pred šestimi leti je predsednik Al-Bashir obljubil, da ne bo ponovno kandidiral na volitvah ampak je leta 2015 potem to spet eh, naredil. Opozicija je takrat bojkotirala volitve. Kar se tiče svobode tiska, je Sudan na 174. mestu od 180 držav. Decembra so se eh, začeli protesti v Sudanu. Najprej so protestirali proti dvigu cen. Potem pa so se protesti razširili tudi eh, na upiranje proti avtoritarnemu režimu Al-Bashirja. Eh, pozvali so ga naj odstopi, ker je na oblasti že skoraj 30 let. V eh, bitki je bilo že skoraj 50 ljudi, na stotine pa jih je bilo mučenih in zaprtih. Imamo tudi odvetnika Saliha Mahmuda Usmana, ki je bil zaprt še vedno se ne ve, kje se nahaja. Sudan je tudi znan kot četrta najslabša država za kristijane. Um, veliko je preganjanja kristijanov, uničujejo jim cerkve, silijo jih v um, spreobračanje v islam. veliko stvari je bilo že omenjenih, med drugim tudi to, da je Albašir edini aktivni voditelj države, ki ga išče mednarodno kazensko sodišče zaradi etničnega čiščenja v Darfurju. Njega bi morali obravnavati kot eh, mednarodnega zločinca. Evropski parlament obžaluje in obsoja to, da je bila uporabljena sila proti eh, protestnikom pozivamo tudi k izpustitvi eh, vseh protestnikov, novinarjev, vseh borcev za človekove pravice, med drugim tudi Saliha Mahmuda Osmana. Eh, želimo tudi več svobode tiska in pozivamo komisijo oziroma visoko predstavnico na javno obsodi to nespremljivo situacijo v Sudanu. Uporabi naj tudi vsa možna sredstva, da prepriča vlado v Sudanu, naj preneha z množičnimi aretacijami in uboji protestnikov. Potem je problem tudi varnostna oprema, ki se eh, jo dobavlja iz evropskih držav, uporablja pa se za represijo. Eh, vključen eh, je tudi, oziroma vključena je tudi oprema za internetni nadzor. In upam, da se evropska sredstva ne bodo več porabljala za uh, dobavljanje take opreme Sudanu in drugim državam, ki kršijo človekove pravice. Hvala. Uh, gospod Kelam je bil zadnji izmed avtorjev resolucije. Zdaj pa besedo dobi gospod Zdehovski za dve minuti in pol. Hvala. Sudan bi bil prelepa država če tam ne bi vladal avtoritaren režim. To ne velja samo za to državo, ampak zdaj prvič razpravljamo o Sudanu, kjer je ogromno krivic in represije. Ne bom ponavljal vseh primerov, ki so jih izpostavili že govorci pred menoj, kajti razprava bi tako postala predolga verska svoboda je pravzaprav utopija v tej državi. Na stotine in tisoče dokazov imamo o mučenju zapornikov. Samo pred kratkim smo razpravljali tudi o primeru Petra Jaška, češkega aktivista, ki je bil zaprt kar eno leto v Sudanu. On je tudi razložil, kako neverniki oziroma eh, ne muslimani, eh, kako so podvrženi različnim oblikam mučenja. Mi kot Evropska unija moramo nujno pozvati Sudan naj preneha s temi praksami. Po zaslugi številnih podpornikov nam je uspelo ustvariti mm, situacijo, ki spreminja ozračje v um, določenih državah, vendar pa v Sudanu ni prišlo do tega. Nobenih sprememb ne opazimo in Evropska komisija in pa visoka predstavnica morata poslati jasen signal, da Evropska unija ne bo tolerirala teh krivic, ki jih trpijo običajni ljudje v Sudanu ne bomo tolerirali, da bi katerikoli predsednik ubijal lastne državljane in kršil človekove pravice. Evropska unija ne bo nikoli podprla takšne države in pa eh, njihovih političnih voditeljev. Mislim, da tudi druge države v svetu morajo izvedeti, da je Sudan, najhujši diktatorski režim na oblasti v Afriki. In, um, mi takih uh, držav ne moremo podpirati. Hvala. Hvala. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov dobi besedo gospod Kristija. hvala, eh, predsedujoči. Mirni protesti potekajo v Sudanu že od decembra. Razširili so se po celotni državi, vključno z glavnim mestom in ljudje res upravičeno protestirajo proti eh, dvigovanju cen eh, hrane in goriva. Varnostne službe so silo zatrle določene proteste. Svoboda zbiranja in protestiranja je glavni vidik demokracije in uh, sudanska vlada bi morala uh, zagotoviti rešitve za zahteve sudanskega ljudstva, ne pa da se je zatekla uh, k nasilju. In to nasilje je vodilo v uh, smrti več kot 40 eh, ljudi, vključno z otroki. Potem veliko je bilo tudi aretacij študentov, eh, politikov, predstavnikov opozicije, novinarjev in tako naprej. Sudan mora izpustiti te, ki so bili zaprti. Zagotoviti mora tudi ustrezno preiskavo. Tisti, ki so krivi za kazniva dejanja, morajo odgovarjati pred sodiščem. nacionalne varnostne službe bi se morale odzvati na proteste v skladu z mednarodnimi pravili in človekovimi pravicami. Ljudje, ki so zaprti, pa eh, nimajo dostopa do odvetnikov, eh, nimajo stikov z družinami in so pogosto podvrženi mučenju. Situacija se je res zaostrila in mi pozivamo sudansko vlado, naj se vzdrži kakršnega koli nasilnega ukrepanja in pa eh, arbitrarnih aretacij. Poleg tega je treba zaprtim zagotoviti možnost eh, pravičnega sojenja in pa dostopa do odvetnikov. Hvala. Gospod Demes Maker v imenu EKR. Economist eh, objavlja Eh, demokratični indeks eh, vsako leto in Sudan je na dnu te lestvice. Eh, v državi ni delujočih institucij, ni demokracije, ni temeljnih svoboščin. Mednarodna skupnost je objavila že številna poročila o človekovih pravicah v tej državi, ampak nič se ne spremeni. To, kar tam deluje, je nasilje diktatorja Baširja in njegovih milic oni se spravljajo nad eh, mirne protestnike, ki protestirajo proti dviganju cen in slabi situaciji v državi. Na stotine ranjenih je bilo tudi več deset mrtvih. Eh, med njimi so eh, tudi številni borci za človekove pravice. Veliko je tudi zaprtih, zapirajo se predstavniki opozicije, študenti in tako naprej. Eh, ljudje se morajo odločiti, ali gredo na ulice in tam izgubijo življenje ali pa umrejo od lakote. In civilna družba eh, se mobilizira. Eh, Sudanci jo podpirajo zato, ker trpijo zaradi represije režima. Ta režim izvaja tudi genocid in zapira nedolžne ljudi. Moramo ukrepati proti Al-Bashirju. Hvala. Gospod Kastaldo je v DD. Hvala, predsedojoči. Državljani želijo, da režim pade. V Kartumu so jasno vidni protesti, vidimo pa tudi, da prihaja do streljanja, do metanja solzivca. 19. decembra so ljudje stopili na ulice, ker želijo, da se spremeni stanje v državi, želijo si, da se zamenja predsednika. Ampak trenutno vlada kaos. Ni policija tista, temveč eh, vojaške sile skupaj z obveščevalnimi silami, ki zatirajo te mirne, enos, običajne državljane. V trih tednih je bilo na stotine ranjenih, kar nekaj mrtvih, ogromno aretiranih. Omar al-Bashir je krvavi diktator, ki vlada že 30 let. Njega iščejo tudi zaradi vojnih zločinov, zaradi zločine zoper človečnost v Darfurju, ampak on se ne želi odpovedati svojemu mandatu, namerava nastopiti ponovno na volitvah tudi leta 2020. Salih Osman ki je dobil nagrado Saharova leta 2007, je bil aretiran skupaj z nekaterimi drugimi študenti. Upam, da bo Evropska unija uporabila vse možnosti, ki jih ima, da pritisne trgovinske instrumente, politične, gospodarske instrumente, zato da se bo ta nedostojen masakr zaključil. Hvala. Hvala. V imenu skupine ENF besedo dobi gospod Arnutu. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Bernard Henri Levi, eh, francoski filozof, eh, je pisal o nekaterih nacionalnih pravilih, ki jih zdaj izvaja Sudan. Tisk v Sudanu je zatrt. Po podatkih je bilo zaprtih osemsto šestnajst eh, protestnikov. To je manj, eh, kot pa je bilo aretiranih rumenih jopičev v Franciji, eh, ki so protestirali proti aroganci predsednika Macrona. Tudi v Franciji je prišlo do represije, veliko je bilo ranjenih. Minister Castaner je odgovoren za to. In,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 Protesti v Sudanu potekajo že en mesec in postajajo iz dneva v dan bolj krvavi. Mi tega ne smemo gledati križem rok. Velika večina sudancev živi v hudi revščini z manj kot dolarjem na dan. In eh, ni čudno, da so ljudje šli na ulice, ko so se cene zelo povečale. Ljudje pa so tudi proti spremembi ustave, ki bi omogočila predsedniku Albaširju, da eh, dobi doživljenski mandat. Eh, Obtožen je namreč številnih kršitev eh, človekovih pravic in pa boja oziroma nasilja proti človeštvu. Zato moramo pozvati sudanske oblasti, da se vzdržijo nasilja in da izpustijo zaprte aktiviste. Prenehati morajo tudi s preganjanjem kristjanov in drugih verskih skupin. Svoboda izražanja se v Sudanu krši, dostop do interneta je zelo omejen in eh, sam sem za vse evropsko prepoved eh, eh, določenih izdelkov v Sudan, torej tistih proizvodov, ki bi se lahko uporabili za mučenje. Hvala, gospa Ward. Mawa Elhaž, eh, sudanska novinarka, eh, ki živi v Liverpoolu, me je kontaktirala zato, ker eh, je v težkem položaju v svoji državi in ker so v takšnem položaju tudi številni drugi. Ljudje, ki protestirajo proti opresivnemu režimu Al-Bashirja, so deležni streljanja, mučenja in drugih oblik nasilja ona mi je podala določene informacije o tem. Jasja Elsija Ali eh, je eh, bila ustreljena eh, decembra oziroma ta človek je potem bil v bolnišnici, zdaj pa se nahaja na neznanem položaju. Zelo me skrbi njegovo zdravje pozivam sudanske oblasti naj eh, temu človeku takoj zagotovijo zdravstveno varstvo. Treba mu je tudi zagotoviti stike z družino in pa dostop do odvetnika. Potrebujemo podatke o njem in ta primer nas zelo skrbi. Organizacije civilne družbe so v Sudanu zelo zaskrbljene, prav tako kot mi. Visoka predstavnica oziroma eh, komisarka prosim, naredite vse korake, eh, ki so potrebni za to, da bo Sudan um, politične zapornike izpustil. Zahvaljujem se tudi prebivalcem Liverpoola, ki eh, podpirajo Sudance v teh težkih časih. Nikoli se ne bomo eh, podredili um, neprijaznemu stališču Tereze May do migrantov in prosilcev za azil. Hvala, gospod Kelly. Izvolite. Hvala. Še enkrat več razpravljamo o vse slabšem položaju v Sudanu. Protesti so se eh, začeli zaradi dvigovanja cen, eh, potem so se eh, sprevrgli tudi v proteste proti vladi. Mm, vlada pa se je na te proteste odzvala s hudim nasiljem in to je obžalovanja vredno. Tudi sam obsojam to, da je odvetnik za človekove pravice Salih Mahmud Osman zaprt na neznanem kraju, da nimamo uh, nobenih podatkov o njem, da nima dostopa do odvetnika. Eh, zato pozivam naj bo tako izpuščen. Prav tako je treba izpustiti vse ostale politične zapornike treba je eh, eh, končati tudi s preganjanjem kristijanov. Za nas v ELS je to zelo pomembna točka. Mm, svoboda tiska in medijev je ključnega pomena za delovanje demokracije. In to bi morali zagotoviti tudi v Sudanu. Eh, treba je podpirati civilno družbo in pa aktiviste za človekove pravice. Evropska unija mora še naprej eh, ščititi tudi dekleta in ženske v Sudanu. Eh, komisija je k temu pozvala tudi eh, na začetku leta 2018. Sudan mora se odzvati na naše pozive in pač izpolniti svoje mednarodne zaveze. Hvala, gospod Kan, za dve minuti. gospod predsednik. Politični razvoj dogodkov v Sudanu je zelo zaskrbljujoč. Treba se odzvati sankcijami, dokler ne bo represije konec. Mm, najprej si povečala cena kruha, potem benzina, končane so bile subvencije države in zato so ljudje šli na ulice. In um, predsednik eh, Sudana je te proteste zatrl silo. On je na oblasti že 29 let. Številni ljudje so bili ranjeni, veliko jih je tudi umrlo. Na stotine novinarjev, zdravnikov, študentov, političnih voditeljev je bilo pretepenih in mučenih. Ampak režim se ni spremenil in tudi ni prenehal z nasiljem. Ta smrtonosna uporaba sile se mora končati, prav tako tudi eh, nadlegovanje in mučenje tistih, ki prihajajo iz Darfurja. Eh, poleg tega je treba v skladu z mednarodno zakonodajo eh, eh, zagotoviti tudi ustrezno obravnavo teh vprašanj. Treba je preprečiti pretirano uporabo sile. Ljudje, ki so odgovorni za nasilje, pa morajo za njo odgovarjati. Moramo se spomniti tudi na to, da predsednik Al-Bashirja še vedno išče mednarodno kazensko sodišče zaradi genocida upam, da um, bodo um, te, eh, ta dejanja Sudana vplivala tudi na naše mednarodno sodelovanje. Mednarodna skupnost ne sme več zatiskati oči pred tovrstnimi kršitvami človekovih pravic. Gospod predsedujoči, Evropska unija bi morala uvesti tudi ciljno usmerjene sankcije proti tistim, ki izvajajo nasilje, pregledati pa bi morali tudi naše dvostranske sporazume. Hvala. Gospod Frunzulika dobi besedo za dve minuti. Najlepša hvala. Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi in kolegice. Nekaj napredka je sicer bilo doseženega eh, pri institucionalnih in zakonodajnih reformah, ampak eh, moramo pogledati tudi, kako so se odvijali ti protesti pred kratkim situacija v Sudanu je res eh, zelo slaba. Eh, Sudan še vedno ljudem odreka človekove pravice in svoboščine. Evropska unija in države članice morajo odigrati pomembnejšo vlogo v tej regiji, da se um, preiščejo te kršitve mednarodnega prava in humanitarnega prava ter človekovih pravic. Treba je tudi zagotoviti dostop mednarodnim humanitarnim agencijam, da se bo zagotovila pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Evropska unija bi morala tudi okrepiti svoje prizadevanja za to, da se poveča svoboda medijev prek raznih instrumentov in da se zagotovi tudi podpora za aktiviste za človekove pravice in organizacije civilne družbe. Evropski razvojni sklad bi moral upoštevati tudi možnost, zamrznitve sredstev za Sudan, kadar se to izkaže za potrebno in v primeru, da se ta sredstva uporabljajo na neustrezen način. Ne na zadnje, potrebno je zagotoviti tudi transparentnost, kar zadeva projekte na področju varnosti, eh, pri katerih sodelujemo s Sudanom, vključno z vsemi načrtovanimi dejavnostmi in upravičenci iz EU in tudi v povezavi z financiranjem strani držav članic EU. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. Kot prvi besedo dobi gospod Farija. Izvolite. Ena minuta. Obrigacijo, prezident, madam komisioner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Množični protesti, ki so se začeli pred enim mesecem zaradi dviga cen živil, pomeni tudi problem zaradi vse več nasilja nad, protesta, nad protestniki. Vlada nadaljuje z pridržanji, z oboji, z celo vrsto kršitvami aktivistov in novinarjev. Evropska unija mora zato nadaljevati s svojimi aktivnostmi in pozvati Omarja Bašira, da naj preneha z konfrontacijami z demonstranti. Izpustiti mora vse pridržane, vključeno z Salim Mahmudom Osmanom, prejemnikom Saharove nagrave in omogočiti ljudem uveljavljene pravice do mirnega obtoževanja. EU mora ukrepati zdaj, ne kasneje in mora prav tako uveljavljati strože sankcije proti Albaširjevi vladi in sicer z zamrznitvijo vsakršne finančne pomoči. Hvala lepa. Naslednji gospod López Aguilar, prav tako ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka Malmström. V zadnjem mandatu sem imel priložnost biti opazovalec volitev v Sudanu in eh, izredno pomembno je bilo videti iz eh, prve roke to množično željo po demokraciji sudanskega ljudstva in zato me zelo žalosti, da zdaj beležimo te množične kršitve človekovih pravic v Sudanu pod vodstvom predsednika Bashirja, ki ga preganja mednarodno kazansko sodišče in ki promovira ustavno reformo, ki omogoča to vrstna pridržanja aktivistov, ki se zavzemajo za vladavino prava v Sudanu. Zato je še kako koristno, da imamo takšno razpravo. Pomembno bi bilo, da bi bila tu tudi visoka predstavnica Mogrinjeva, ampak smiselno je, da ste tu tudi vi, kot sva malim stromova, ki ste odgovorni za trgovino, da poskrbite za sankcije proti tej državi zaradi tega ravnanja, ki je popolnoma nespremljivo v očeh mednarodne skupnosti in tudi z vidika vrednot, ki jih zagovarja, za katere se zauzema Evropska unija. Hvala lepa. Naslednji gospod Marijas, izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Represija je v Sudanu vsakdanica. Predvsem eh, strani tajne službe, ki se z nasiljem loteva aktivistov, študentov in eh, demonstrantov. Vse to se je zaradi gospodarske krize samo še poslabšalo. Čeprav je Sudan bogata država, ampak v praksi se morajo ljudje boriti za vsak košček kruha. In eh, predsednik države Al-Bashir bi moral pristati pred mednarodnim kazenskim sodiščem. On pa namesto tega poskuša podaljševati svoj mandat, saj meni, da se bo le na ta način lahko ognil mednarodnemu kazenskemu pregonu. Zato je potrebno sprejeti sankcije in Bašir in njegovi prijatelji morajo doumeti, da ne morejo kar tako uveljavljati islamskega prava, da ne more na ta način delovati proti opoziciji in proti civilnemu prebivalstvu. Zato moramo gospa Malmstromova tako uveljaviti sankcije proti Sudanu. Hvala lepa. Naslednji gospod Pospišil, ena minuta. Hvala lepa. Seveda, se še kako strinjam z osnutkom resolucije, o kateri bo danes potekalo glasovanje. Razmere v Sudanu razumem na enak način kot kolegi. Rad pa bi vas opozoril le na žalostno dejstvo, da zopet govorimo o situaciji v Sudanu, tu v tem zboru. Zopet govorimo o kršitvah človekovih pravic v tej afriški državi in razmere se samo še poslabšujejo. Ne vem, ali obstaja kakšna rešitev. Zato vas sprašujem, gospa komisarka, Menim, da moramo okrepiti sankcije proti tej državi. Prenehati moramo s pomočjo režimu Al-Bashirja, zamrzniti je potrebno bančne račune predstavnikov režima. Ekonomske sankcije so morda edini način, da lahko vršimo pritisk na ta nor režim, ampak eh, bojim se, da to ne bo celovita rešitev. V vsakem primeru so te resolucije visokega simbolnega pomena in upam, da bo komisija ta simbolen pomen uspela prevesti v konkretne ukrepe, ki bodo privedli do konca Albaširjevega režima. Hvala lepa. In kot zadnji v prosti razpravi besedo dobi gospod Iturgais. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot prvo moramo pogledati, kaj se dogaja v tej državi, v Sudanu. Neenakost, nasilje, kršitve človekovih pravic, nobene svobode medijev in tako dalje. To je slika, ki je zelo podobna nekaterim drugim afriškim državam, ampak v Sudanu je trenutna socialna in politična panorama izredno zaskrbljujoča, kajti nasilna represija, ki jo vrši vlada proti demonstrantom, je izrednih razsežnosti. Več tisoč ljudi je izgubilo življenje, ogromno število oseb je zaprtih in eh, mislim, da je treba tudi spregovoriti o nasilni represiji politične opozicije. Vladavina predsednika Al-Bashirja s tem preprosto nadaljuje in tega ne moremo dovoliti, da se vrši takšna nasilna represija proti komorkoli, ki je pač kristjan v tej državi. Zato pozivamo evropske institucije, da naj sprejmejo sankcije proti vladi Sudana. Hvala lepa. Za zaključek besedo dajem gospe komisarki. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Razmere na področju človekovih pravic v Sudanu vse čas eh, skrbijo Evropsko unijo. Ključna področja so svoboda govora, svoboda združevanja eh, in pa tudi vse manjši manevrski prostor za civilno družbo. Te temeljne pravice se spodkopavajo vse čas tudi v zadnjih tednih, tudi z odzivi sudanske vlade na množične demonstracije širom države zaradi vse večjih eh, stroškov življenja in zaradi pomankanja hrane. Sudanske sile so odgovorile z silo, včasih celo z pravo municijo s pravim streljivom, več kot 40 oseb je izgubilo življenje in več kot 800 oseb je v zaporu. Več medijskih hiš, vključeno za časopisi, je bilo uh, zaprtih, prav tako so družbena omrežja onemogočena. Evropska unija je izredno zaskrbljena zaradi uporabe sozivca proti medicinskemu osebju, tudi v bolnišnicah. Zato pričakujemo da bo sudanska vlada izpustila vse novinarje, pripadnike opozicije, aktiviste na področju človekovih pravic in vse ostale arbitrarno pridržane. Prav tako zahtevamo, da vlada upravi natančno preiskavo nedavnih eh, smrtnih žrtev in zlorab. Ključnega pomena je, da tisti, ki so za te za ta dejanja odgovorni, za nje tudi odgovarjajo in da ne pride do nadaljne eskalacije pozivamo sudansko vlado naj dovoli sudanskemu prebivalstvu, da izvršuje svojo ustavno pravico do miroljubnega združevanja in do miroljubnih protestov, ne da bi jih bilo treba biti strah represali. Zagotavljam vam, da bo Evropska unija še naprej zagovornica človekovih pravic in temeljnih eh, soboščin v Sudanu. Podpirali bomo še naprej delo civilne družbe in aktivistov za človekove pravice z različnimi inštrumenti, ki jih imamo na voljo. Kot veste, na naše odnose s Sudanom vpliva tudi nalog za prijetje predsednika Bašire, ki ga je izdalo Mednarodno kazansko sodišče in tudi zaradi nepodpisa revidiranega sporazuma iz Kotonuja. To pomeni, da Sudan ni upravičen do programskih sredstev iz Evropskega razvojnega sklada. Ampak kot veste, je ta država v zelo težkih humanitarnih in razvojnih razmerah. Eh, številne so tudi, tudi eh, varnostne zadrege z velikim vplivom na širšo regijo. In zato smo pripravili poseben ukrep za Sudan v vrednosti 1 milijona evrov pred dvema letoma za pomoč prebivalstvu. To ne pomeni, da kakorkoli podpiramo politično vodstvo v državi. Ta denar črpamo preko posebnega sklada za Afriko. Namen teh sredstev pa je izboljšati razmere tistih najbolj ranjivih skupin v državi. Še naprej bomo izpostavljali ta vprašanja v naših kontaktih s sudanskimi oblastmi na vseh ravneh, prav tako bomo vršili nadaljno podporo preko Evropskega inštrumenta za demokracijo in človekove pravice, s čimer smo že zagotovili pomoč številnim projektom za zagotavljanje svobode medijev in tudi za državljansko vzgojo v Sudanu. Hvala lepa za današnjo razpravo, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Prejel sem šest predlogov resolucije ob zaključku te razprave, s tem je ta razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo danes. S tem eh, tudi prekinjam sejo do današnjega glasovanja. Sledi torej odmor do glasovanja. Hvala lepa. In hvala še enkrat tudi vam, gospa komisarka. president. Gospod predsednik. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Začenjamo z glasovanjem. In sicer ob 12. uri bi že morali začeti. 12. je že mimo, tako da vam dam pol minutke, da zasedete svoje mesta. Hvala lepa. hvala tudi tistim, ki mi pomagate pri tem, da zagotovimo mir v dvorani. Celo vrsto poročil imamo, o katerih je treba glasovati predtem, kolegice in kolegi, pa bi besedo dala gospej Piri, ki je prosila za besedo. Izvolite. Thank you very much, hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Danes do povdne je nizozemski novinar Hans Bursma doživel nepričakovan izgon iz Turčije. Vprašanje je, ali imamo tu zopet opravka s poskusi utišanja novinarjev v Turčiji. Predsednika Tajanja prosim, da stopi v stik z turškimi oblastmi in da povpraša po razlogih za ta izgon, saj ni bil podan noben drug razlog, razen nekih. Eh, nedorečenih varnostnih eh, pomislekov in stikov z določenimi grupacijami. In to še enkrat izpostavljamo pomisleke in skrbljenost tega zbora zaradi svobode medijev v Turčiji. Hvala lepa. Deležni ste podpore tega zbora in kot nekdanja novinarka vsekakor podpiram ta vaš poziv. Sporočilo bomo posredovali predsedniku. Gospod Wolf. Thank you, madam. Hvala, gospa podpredsednica. glede na to, da naj bi povedali, po katerem členu poslovnika zahtevamo postopkovno uh, vprašanje oziroma besedo po, po, glede postopkovnih vprašanj. Me zanima, po katerem členu poslovnika se je kolegica oglasila, da bom tudi jaz lahko ta isti člen, kadar želim govoriti o podobnih zadevah, uporabil v prihodnje. Gospod Wolf, bom eh, prosila naše službe, da stopi v stik z vami. Vaš eh, kolega in sosed, gospod Sošnjež, želi besedo. Izvolite. V torek je gospa Bilbao Barandika tu izrekla nekaj nedopustnega v dvorani. Dejala je, da je šest govornikov, ki je govorilo o evru, bilo moških in rad bi opozoril na to, da niste zdaj zaradi tega, ker so ljudje e, moški, eh, šovinistični do njih. Morda se čutijo ženske. Mislim, da bi se jim morali upravičiti za kaj takšnega. Ne morete ljudem govoriti, kaj ne bodo in kaj ne. Now, Kolegice in kolegi, predlagam, da preidemo k glasovanju. Prvo poročilo, Azerbajdžan, še posebej primer Mehmeta Husejnova. Gospa Harm, se prosila za besedo, izvolite. Ja, se opravičujem. Opravili smo zelo dobra pogajanja o tej resoluciji med eh, vsemi kolegi iz vseh, vseh političnih skupin, ki so podpisali te resolucije. Imam pa dva ustna amandmaja, ki sta čisto tehnične narave. Vsekakor pa si želimo, da je ta resolucija kar se da korektna, pravilna. Pričakovala sem, da bom dobila besedo pri točki B in C resolucije, ampak če se strinjate, bi predstavila oba tehnična amandmaja. Zdaj le, prosila bi torej, da potrdite naslednje spremembe v točki B resolucije. In sicer Mehman Hoseinov, ki naj bi ga izpustili marca 2019, se sooča z morebitnim dodatnim eh, zaporom 5 do 7 let na podlagi obtožb ki niso v skladu s členom 315.2, ampak le v skladu z členom 317.2. To je prvi ustni amandma, za katerega vas prosim, da ga podprete. Drugi ustni amandma pa zadeva obisk delegacije Evropske službe za zunanje delovanje v zaporu, v katerem prebija kazen Mehman Huseinov ta obisk ni potekal 10. januarja, temveč 11. januarja. In eh, kot je komisija dejala v razpravi, in sicer da po podatkih službe za zunanje delovanje Mehman Husajnov ne vodi več gradovne stavke in tudi ta gradovna stavka je bila eden od razlogov za našo razpravo in našo resolucijo, moram tu na tem mestu povedati, da ne družina, ne njegovi odvetniki ne morejo potrditi, da je končal z gladovno stavko. Hvala lepa za vašo pozornost in prosim vas za podporo tem dvem tehničnim amandmajem. Hvala lepa, torej dve tehnični spremembi. Kdo nasprotuje? Ne. Torej glasujemo in sicer poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Gremo naprej. Skupni predlog resoluti šestih eh, poničnih skupin v Sudanu za, proti, zdržani. Sprejeto. Naslednje poročilo. Program pomoči pri razgradni jedrske elektrarne Ignalina v Litvi. Poročilo Harms. Glasujemo poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto, hvala lepa. Poročilo Pirinski, in sicer gre za letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Svoboda, čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah, enotno glasovanje, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka, poročilo Regner, in sicer gre za odločitev o začetku pogajanj na podlagi poročila gospe Regner o čezmejnih preoblikovanjih združitvah in delitvah. Želi kdo besedo s tem v zvezi? Se strinjam? Ne, torej glasujemo o odločitvi in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. S tem je torej odločitev odbora potrjena pogajanja se lahko začnejo takoj. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o odločitvi odbora za ribištvo o začetku pogajanja na podlagi poročila Aguilera Garcia o vzpostavitvi večjega načrta za ribolov v Zahodnem sredozemskem morju. Želi kdo besedo s tem v zvezi? Poročevalka, gospa Aguilar, želi besedo, izvolite. Hvala lepa, kar, kar pomerite se, brez skrbi. Veliko srečo imamo, da lahko o tem mandatu prvikrat glasujemo. Gre namreč za večletni načrt za ribolov v Zahodnem sredozemlju. Prosimo za ta mandat, kajti močno smo si prizadevali eh, za vsebino v odboru. Smo se uspeli izboriti za širši dogovor in prvikrat, prvikrat nam bo uspelo, da se bo vsebino v odboru nekaj storiti za ribiče v sredozemlju s tovrstnim, s tovrstnim celovitim načrtom, sicer načrta za sredozemlje sploh ne bo. Želi kdo besedo s tem v zvezi? Ne, torej zdaj glasujemo in sicer poimensko. Konec glasovanja. Kolegice in kolegi, s tem je mandat potrjen in odbor lahko ne mudoma začne s pogajanji. Hvala lepa. Naslednje poročilo. Ja, vidim, da ste vsi skrajno razpoloženi danes. Upam, da bo tako tudi ostalo. Naslednje poročilo. Poročilo Gardija za Valrubijal in Sarvama, zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članica. Gospod Sarvama, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča spoštovane kolegice in kolegi, ena najpomembnejših zadev, ki jih eh, potrebujemo za ohranjanje demokracije v katerikoli državi članici, je vladavina prava. Spodkopavanje vladavine prava je vedno nevarno, saj s tem tlakujemo pot šibitvi drugih demokratičnih elementov v državi in to je razlog, zakaj glasujemo o tem poročilu. Naj podarim, da ima ta uredba pravno podlago v finančni uredbi, in sicer člen 322 pogodbe, ne pa v členu 7. Tu gre za zaščito proračuna EU pred splošnimi pomankljivostmi v zvezi z načelom pravne države. Nekaj, kar je prav tako zelo pomembno glede tega poročila in predloga, je, da mora imeti in bo imel iste proračunske posteljice za vsako državo članico, ki bi spodkopavala vladavino prava. Poimensko glasujemo o predlogu o zavrnitvi predloga komisije. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod Sarvama, ustni amandma. Hvala, gospa predsedujoča. Ustni amandma se glasi preprečevanje in sankcioniranje davčnih utaj in ustrezno delovanje organov, ki prispevajo k upravnemu sodelovanju v davčnih zadevah. Črtali pa bi in davčno konkurenco iz tega stavka, kajti davčna konkurenca je v pristojnosti držav članic in zato ta pojem ne sodi v to poročilo. Hvala lepa. Kdo nasprotuje temu ustnemu amandmaju? Da. Hvala lepa, prosim, če se nazaj posedete. Zdaj bomo torej glasovali. Bom še enkrat natančno prebrala, o čem glasujem. In sicer gre za sklop amandmajev pristojnega odbora 1 do 28, 30 do 35, 37 do 44, 46 do 56 in 62 do 68, vključno z amandmajem 41 v prvotni različici. Glasujte, kdo je za, proti, Preverimo, prosim. Preverjamo. Prosim, če oddate glas. Zaključujem glasovanje. Sprejeto. Gremo naprej. Amadma 36 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 72 za. Proti. Zdržani. Zavrena. 29 za proti, vzdržani, sprejeto. 81 za. Želite preveriti 29? Dobro, potem 81 za, proti, vzdržani, zavrneno. 73 za, proti, vzdržani, zavrneno. 69 za, proti, vzdržani, zavrneno. 45 za, proti, vzdržani, zavrneno proti stržani sprejeto. 62 za. Se opravičujem, pravi predsedujoča, 82, ne 62, 82 za proti vzdržani. Zavrnjeno 70 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 71 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 57 do 61 d za, proti vzdržani. Sprejeto. 76 in 77 sta brezpredmetna, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še predlog komisije in sicer poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Besedo dobi gospa Gardija Zabal Rubjalju. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa za eh, to velikansko podporo v skladu z odločitvijo konference predsednikov glede dosejev v zvezi z večjetnim finančnim okvirom. Predlagam, da se ta dosje v skladu z členom 59a eh, vrne v odbor za meri socialne pogajanja. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in zadevo vračamo v pristojni odbor za pogajanja. Prehajamo na poročilo Gigolt, vzpostavitev programa Fiskalis za sodelovanje na področju obdavčitve. Amandma 1 za proti vzdržani sprejeto. Amandmaja 2 in 3 poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Oziroma Glede na to, od mandma 1CP2 odpade in glasujemo samo še o predlogu komisije poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Besedo dobi gospod Gigold. Ne, saj nisem prosil za besedo. Ampak ja, seveda. To poročilo je potrebno vrniti v odbor za medinstitucionalna pogajanja, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto je gospod Gigold, hvala lepa za ta predlog, gremo naprej na naslednje poročilo in sicer poročilo Valero, vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Amandmaja 1.1.3.1.4, poimensko glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Naslednji sklop amandmajev za proti stržani sprejeto amandma 21, poimensko glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 73. prvi del poimensko glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog komisije poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Valero, izvolite, beseda je vaša. Ja predlagam, da se zadeva vrne v odbor in sicer za med institucionalna pogajanja v skladu z pravilom 59.4. Hvala lepa, gospa Valero. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejeto in zadeva se vrača v odbor za pogajanja. Prehajamo na naslednje poročilo in sicer poročilo Uročev, Evropski inštrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje inštrumente sosedstva ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Amandmaj 1 do 47 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 48 za, proti vzdržani zavrnjeno. Še predlog komisije, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Komi, boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih postih, odstavek 4, prvi del za proti stržani, sprejeto, drugi del za proti stržani. Preverimo. Preverjamo drugi del odstavka 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1, poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma dve, poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma tri, glasujte, prosim, poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Še resolucija, poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo KAPL, letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Resolucija v celoti, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo, diferencirano povezovanje, gre za poročilo gospoda Duronda, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. In še zadnje poročilo gospoda Lajnena in gospe Tom. Odstavek 8, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Sprejeto. Odstavek 16, prvo, prvi del eh, in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Še drugi del poemensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija v celoti in sicer poemensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prosim, če tiho zapustite dvorano. Nadaljevali bomo z obrazložitvijo glasovanj. Nadaljujemo pa lahko do 14.45. Sedaj poročilo BG. Besedo dobi gospa Curtin Darling. Minuta, prosim. Ne vidim je. Gospod Sošnješ, prosim, beseda je vaša. Mislim, da telefonira trenutno. Gremo naprej, gospod Zahradil, minuta za poročilo Boga. Ne, ne uspeva mi ravno najbolje. Nihče ne želi spregovoriti. Gremo na naslednje poročilo, pa se bomo potem vrnili nazaj morda. Kolega Howard, kar se tiče poročila Fernandez Gualtieri o vzpostavitvi programa Invest EU. Gospod eh, Howard. Uh, Hvala lepa, predsedujoča ko se srečujem z ljudmi, ki sodelujejo v programih EU, govorijo o potrebi po poenostavitvi. Nekaj poenostavitve je zaradi tega poročila, imamo zmanjšanje pri kraticah, ki jih uporabljamo, imamo enoten sistem upravljanja in sedaj bomo imeli eno točko za stike za vse storitve. Ta poenostavitev pomeni tudi nekaj prožnosti, zato da bolje umestimo druge programe. 38 milijonov evrov jamstev in potem tudi za regionalne programe. To je samo nekaj, kar bo potem prineslo 650 milijard dodatnih evrov investicij, tako je ocena komisije. To je nekaj, kar komercialne naložbe ne morajo zagotoviti. Tukaj združujemo javno zasebno partnerstvo za resnično prihodnjo rast. Hvala lepa. Gospa Makovej. Hvala lepa. trenutno je raven zaščite naložb taka, da ne zadoščamo strukturnim potrebam EU. To tudi ne zagotavlja konkurenčnosti globalno gledano, potrebno bo zagoditi več tudi zaradi družbenih sprememb. Zato podpiram ta program Invest EU, to bo pomagalo razvijati raziskave, razvoj in digitalizacijo. Seveda bo to vodilo do ustvarjanja delovnih mest, zaposlovanja, prav tako pa bomo dosegali pariške cilje glede podnebja. Zelo pomembno je vlagati v izobraževanje, kulturo, raziskave, razvoj, prav tako pa tudi poklicno usposabljanje. Romunija bi morala biti ena pomembnejših prejemnikov, kajti kajsko viri so zelo močni na vseh teh področjih. Hvala lepa. Sedaj pa Mato, letno poročilo Ruske centralne banke prosim prosim kar povejte. prepričan uh, sem da sem zahteval obrazložitev glasovanja pri obeh poročilih tem in poročilu srednjo ameriko niste na mojem seznamu za srednjo ameriko to sem pustila za konec ker sem poklicala tri kolege pa se nihče ni odzval ja zaradi hrupa ampak tukaj sem bil dobro vas bomo dodali Ampak gremo na naslednje poročilo, se bomo pa to na to vrnili. Telefonirali ste, ko sem vas poklicala. Samo trenutek. Se bomo vrnili na to. Se bomo vrnili na to. Sedaj gremo na poročilo Mato, Evropska centralna banka. Gospod Maurel, prosim. Merci, madame la présidente. Nous venons de Hvala lepa, gospa predsedujoča kar se tiče obstoja evroobmočja, zelo dobro je si ogledati to, kar imamo v poročilu za Evropsko centralno banko za leto 2017. Gotovo je potrebno ohraniti integriteto evroobmočja in ponuditi prihodnost južnim državam Evrope, ki so imele krizo, ampak te politike niso zadostne, še slabše. Namesto, da bi da imamo sedaj te ekspedicionistične politike, ko bi se lahko države v evro območju približali drug drugi. Sedaj govorimo o dogmah, strukturnih reformah, ki jih moramo narediti večina evropskih držav, pa seveda nima težave ravno s tem. Potrebno je najti rešitve za razlike. Govorite o naložbah, govorite o uniji transferjev, govorite o tem, da je potrebno znižati javni dolg. Mislim pa, da bi morali govoriti še o drugih stvarih, ker Evropa si zasluži več kot to. Hvala lepa, sedaj se vračamo na prvo poročilo. Srednja Amerika, gospod Curtin Darling, ne vidim je, tako da gremo na naslednjega. To je gospod Sošnjaš, prosim, minuta. E, Žebe pojdi, da če v Gosovem se tiško temu. E, zakaj sem glasoval proti temu? poročilu, samo en stavek. Recimo, da gre za sporozum za trgovino s Srednjo Ameriko. Tu je govora o tem, da je potrebno vključiti tudi vidik enakosti med spoloma v trgovinsko politiko in promovirati vključevanje te tematike v naslednji poseben eh, pregled oddelka, ki govori o enakosti med spoloma. Imam celo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 podpiram podobne sporazume. Kaj me moti pri tem? Element, ki ga ne morem podpreti, to je zamisel, da lahko v revizijskem procesu uvedemo sankcije. Mislim, da sankcije niso učinkovita metoda za izboljšanje izvajanja. Seveda moramo skrbeti za človekove pravice v teh državah ali pa tudi za okolje, vendar pa tega ne bomo razrešili sankcijami. Druga orodja in instrumente imamo. In kot predsedujoči odbor za trgovino sem bil vedno proti sankcijam in zato tega ne morem podpreti. Gospod Hanen. Hvala lepa, predsedujoča. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Evropska unija in je pristop do Srednje Amerike, kaže organizacijo, ki jo tako skrbi izva, izvoz ideologije kot katerekoli revolucionarni režim. Bošvistična Rusija, režim v Franciji, torej vsakašna organizacija, ki želi, da jo drugi del sveta kopira. Zato, ker so vse, vsi sporozumi EU, Srednjo Ameriko, temeljeni na tem, da moramo imeti regionalne sporazume, da mora biti to v bloku in da ne smemo imeti sporazumov s posameznimi državami. Srednja Amerika mora sedaj oblikovati supranacionalna združenja in tudi parlamente. In lahko razumem, zakaj se to dogaja. Gotovo ljudje tukaj res mislijo, da so regionalne organizacije pot naprej in da je potrebno potisniti svet v to smer. Vendar pa nerodna resnica je, da je to kot drugo smer. V 50-ih letih ko smo imeli Evropska skupnost, nas je bilo toliko držav, sedaj nas je toliko. Eh, Poročilo Torvalds. Prosim, beseda je vaša. Morel. Eh, Se upravičujem, ampak eh, želel bi govoriti o bančni uniji. Je prav? Prav. Lahko začnem? Hvala lepa. Deset let po finančni krizi, ki je upostošila svetovno gospodarstvo, bančna unija še vedno ni uspela. Še vedno nismo ocenili sistemskih napak in še vedno imamo kronično nestabilnost. Nova kriza, če bo prišla, bodo spet države morali, morale plačevati, kot je že bilo 2008. Torej, obljuba da smo se kaj naučili iz krize 2008, je bila izdana. In to poročilo, še eno poročilo, je spet zelo podobno teh deset let neoliberalne politike, da se sedaj spet vidi v tem. Potrebujemo pravi odziv na te razmere. Potrebno je ločevati investicijske banke, in druge oblike bank. Prav tako je potrebno prenehati z vačevanjem. Potrebno je bolj urediti bančništvo v senci, kar je destabiliziralo svetovno ekonomijo. Nismo na ravni izziva in kriza je pred nami in bo prišla. Hvala lepa. Sedaj pa EU Kolumbija, vendar pa govornice Kirton Darling ni. Tako da gremo kar naprej. Razmere glede temeljnih pravic 2017 v EU, gospa Šojdrova. Hvala lepa. Gre torej za program za pravice in vrednote. A ne, za področje temeljnih pravic gre. Prav, hvala. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, gospa predsedujoča. Naj razložim, zakaj nisem mogla podpreti tega poročila. Vse nas eh, skrbi za človekove pravice v EU, čeprav so države EU demokratične in spoštujejo temeljne pravice, ne smemo počivati na lovorikah. Potrebno je ščititi pravice še naprej. Žal to poročilo gre predvsej prek tega. Ne strinjam se s priporočilom, da bi ratificirali Istanbulsko konvencijo, kajti to je soverena pristojnost držav članic. Zavračam zamisel, ki je v poročilu, da storitve, ki so povezane z zdravjem in reproduktivnim zdravjem, vključujoč tudi zakonit splav, predstavljajo eno od kršitev pravic žensk. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu SND je bil vrhunec 2017 gotovo vzpostavitev Evropskega socialnega stebra. In seveda so temne pravice ena od podstati v EU. In ko govorimo o zonalni trgovinski politiki EU, je to eden ključnih elementov, vendar pa stvari tudi pri nas niso idealne. Kar vidim alarmantnega v tem poročilu o diskriminaciji v manjšinah, je, da je diskriminacija še vedno resničnost za veliko ljudi v EU. Neučinkovita integracijska politika pomeni ranljivost za migrante v naši sredi. Zato, da se lotimo teh vprašanj, bi FRA morala imeti širši mandat. Je pa tudi res, da je ta tema še vedno v rokah večinoma držav članic. Seveda pa sem glasoval za. Um, Hvala lepa, gospe Višnjevske ni, gospod Hanan ga tudi ni več, gospa Majer. Hvala lepa, predsedujoča. Prepočasni smo bili, da bi se odzvali glede Mačarske in sedaj moramo pospešiti naše, naše ukrepe glede 7. člena, ker je pomembno, kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic. Povemo, kaj se dogaja na Mačarskem. Akademske svobode ni več, neodvisnost sodstva je ogrožena, manjšine se zlorabljajo. Moralno in strateško ne smemo tolerirati skrajno desnega populizma. Če ne bomo ukrepali, bomo soodeleženi, ko bomo premaknili center politike na desno. Videli smo v retoriki o migrantih, to se je toleriralo. Od skrajnosti se je to premaknilo v normalni javni diskurs. Politika je tudi zajeta v to. To vidimo že iz naše zgodovine. Vemo, kaj se je zgodilo gozote druge svetovne vojne. Potrebno je spoštovati načela, ne pa jih prezirati. To ne bo nikoli delovalo. Hvala lepa. Poročilo Harms in Ignalina jedrska elektrarna, razgradnja jedrske elektrarne v Litvi. Prosim, beseda je vaša. Gospod Žambacki, hvala lepa. Kolegice in kolegi. Seveda moramo namestiti, eh, oprostite, nameniti sredstva za razgradnjo jedrske elektrarne. Sem pa bil proti temu sporočilo, ker ne želim, da Evropska unija usiljuje svoje odločitve državljanom. Državljani imajo pravico vzeti to v svoje roke in zato se mora zavzemati EU. Tako da torej podpiram tiste, ki so glasovali proti diktaturi Brusla pred nekaj leti. Bolgarija je tudi storila to. EU na nedemokratičen način Bolgariji in Litvi usiljuje razgradnjo energetskih obratov. Že na začetku je bilo jasno, da je to neumen, neučinkovit ukrep. Kljub temu pa je EU usilila svojo voljo tema državam. Hvala lepa, gospod Farija. Hvala lepa, predsedujoča. Kar se tiče poročila o Ignalini v Litvi. Tukaj gre za kar nekaj pomembnih elementov. Gre za razgradnjo jedrske elektrane, ki ima staro sovjetsko tehnologijo. Mislim, da je to resnično edinstvena priložnost za Evropsko unijo, da pomaga svojimi pristojnostmi pri razgradnji jedrske elektrane. Prav tako gre tukaj za izjemno načelo, pomagali bomo tudi pri skenovanju radioaktivnih odpadkov. Konec koncev je to sovjetska tehnologija, ta jedrska elektrarna je bila usiljena Litvi in to je nevarno za širšo regijo. Zdi se mi, da je torej pomembno pomagati, potrebno je zagotoviti pomoč Litvi, ker ima energetske stroške, ki so zelo visoki. In EU lahko pomaga tudi z Eurotomom já jsem podpořil tento návrh považuji za. Hvala lepa. Glasoval sem za ta predlog. Mislim, da je dobro, da nevarne jedrske elektrane sovjetskega tipa razgradimo. To je v interesu Litve, pa tudi Evropejcev. Kot otrok se spomnim eksplozije v Črnobilu. Posledice za razmere na Češko-Slovaškem takrat. Tako da, če se sprašujemo o tem, mislim, da je to nesmiselno. Prava odločitev je bila, prav je tudi, da je Evropska unija vključena tudi v razgradnjo te jedrske elektrane in da zagotovimo tudi finančna sredstva. Dobro je, da imamo ustrezno razmerje, kar se tiče financ za razgradnjo te nevarne jedrske elektrane. To je pozitiven prispevek Evropske unije. In zaradi jasnih varnostnih razlogov smo se dogovorili o razgradnji te jedrske elektrane, ko je Litva pristopila k EU. Vesel sem, da je predlog bil sprejet. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje poročilo. Zaščita proračuna Unije v primeru splošne pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Gospa Šojdrova. Uh, much, um... Hvala lepa, predsedujoča. Glavni cilj te uredbe je nekaj, s čimer se strinjam. Želim pa izpostaviti, da bi EU morala imeti instrument za sankcioniranje države, če prihaja do sistemskih težav na področju pravosodja in zato obstaja nevarnost za zaščito pravne države. Se pa ne strinjam z nekaterimi drugimi elementi, mislim, da bi lahko to v trialogu še izboljšali. Kljub nekaterim pomislekom pa menim, da je pomembno, da EU ima tak instrument, zato sem ga podprla. Hvala lepa. Gospa Makovej. <clears throat> Hvala lepa. Uredba ščiti evropska sredstva. Tega ne. Da bi Evropska sredstva izginila, je večja država, kjer se ne spoštuje pravna država, kjer se ne spoštuje pravosodja, kjer imamo poljubne odločitve, nezakonite odločitve tudi strani javnih organov, pa jih potem ne popravimo in ne sankcioniramo. krši se tudi človekove pravice in medijska svoboda. Veliko takih primerov je, veliko odločitev je tudi takih v Romuniji, žal, strani prejšnje in sedanje vlade. V teh državah, kjer se pravna država ne spoštuje, so seveda evropska sredstva ogrožena in zato uredba daje možnost, da zamrznemo sredstva, potem bo ta država pač morala plačevati iz svojega proračuna in ne bo dobila sredstva, dokler ne odstranijo pomakljivosti. Gospod Džambacki. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem proti temu poročilu, ker mislim, da predlog komisije glede na to, da imamo postopek po sedmem členu, ni administrativno breme. to, kar smo izglasovali, je samo za boj proti političnim nasprotnikom. Mislim, da evropske državljani ne bi smeli plačevati cene za to, za to evropsko hinavščino, da se potem kršijo pravila. Primer Polske in Mačarske je jasen. Interes Zahodne Evrope ne sme prevladati nad interesi vzhodne To vidimo tudi v svežnju o mobilnosti. In to bo vodilo do euroskepticizma. Hvala lepa, gospod Pospišil. Děkuji pěkně, já jsem dlouho váhal, zda... Hvala lepa. Precej časa sem okleval, ali bi naj to poročilo podprl ali se vzdržal. Na koncu sem se vzdržal. Po eni strani pozdravljam dejstvo, da EU želi bolje zaščititi svoje vrednote, pravna država je ena teh. To je pomembna stvar, ampak ta predlog ni dober, za kar se mene tiče. Kar nekaj spornih vprašanj, kot je izpostavila tudi kot je izpostavila pravna služba sveta. In kljub trudu, da najdemo kompromis, še vedno ostajajo pomisleki glede pravne podlage. Spremljal bom to razpravo še naprej, ampak gotovi moramo biti, da sprejmemo predlog, ki prihaja s pravo pravno podlago iz evropske zakonodaje. In da ne bo šlo samo za nekakšen podaljšek, ki ga lahko imamo za podaljšek financiranja in ustanovnih pogodb EU. Gospod Zborska. Thank you, madam president. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta predlog ima tri glavne pomankljivosti. Prvič, komisija ne deluje ustrezno, ko je Francija najprej naznanila, da bo presegla proračunski limit glede deficita, je komisija odobrila izjemo Franciji. Nobenega jamstva ni tako sodimo o pravni državi, bo Evropska komisija enako obravnavala Francijo in Polsko, naprimer. Drugič, splošno predvidevanje v tem besedilu omogočajo široko razlaganje tega besedila. Sčasoma bo to mogoče uporabiti celo proti zakonitim ukrepom političnih nasprotnikov. In tretjič, svet je tisti, ki se odloča glede sankcij v procesu kodificirane večine. To pomeni, da kakršnekoli sankcije, ki jih predlaga Evropska komisija, bodo avtomatično sprejete, če se kvalificirana večina ne bo odločila drugače. Svet bo tako postal prizivno sodišče, ne da bi kdorkoli imel možnost uspeha pri pritožbi. Hvala. Zdaj pa nadaljujemo sporočilom Gigolt vzpostavitev programa fiskali za sodelovanje na področju obdavčitve. Gospa Makovej. Najlepša hvala. Davčni dogovori, ki tehnično gledano ne kršijo zakonodajo, so že vodili v izgube v višini 200 milijard evrov, v letu 2050. Tukaj je šlo tako za nacionalni poročun, kot tudi za poročun Evropske unije. Tukaj je šlo za pranje denarja, davčne utaje, čezmejne kriminale. Ta program omogoča nacionalnim prestolnim organom, da se izmenjujejo ustrezne informacije, pa tudi strokovno znanje, ter poskrbijo za to, da ujamejo storilce in povrnejo ta sredstva. Zelo pomembno je poskrbeti za povračilo tega denarja, sicer vir kriminalnih dejavnosti ostane boj proti davčnim goljufijam in pa pranje denarja, to mora ostati prioriteta. Sicer pa se bomo znašli v situaciji sankcij, tako kot pri poročilu Sarvama prej. Pravne države se ne bo spoštovalo in politiki na oblasti bodo sankcionirani zaradi tega, ker delujejo proti najboljšim interesom državljanov. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa poročilo Valero o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote, gospa Šodrova. Koleginja, kolegove, jaz sem podpožel. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, glasovala sem za program za pravice in vrednote. Za Evropsko unijo se mi zdi zelo pomembno, da podpira dejavnosti svojih državljanov. Ljudje se morajo srečevati, se spoznavati, pomembno je sodelovanje med državami članicami na regionalni ravni, pa tudi na ravni sodelovanja med mesti. Prav tako sem podprla novi program, to je program vrednot. S tem naj bi prenesli sredstva iz regij na centralno raven v primeru, da država članica krši načelo pravne države. Ne vem, če je to dobra odločitev, ne vem, če bi morali iti v to smer, saj gre za finančni program, ki podpira dejavnosti. Mislim, da ni dobro, da s tem opredeljujemo politično vprašanje. Gospod Džambacki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem podprl poročila kolegice Valero, glede programa vrednot in pravic. Cilj tega instrumenta je po mojem mnenju posegati v suverenost, neodvisnost posamečnih držav članic. Videli smo, kaj se je zgodilo na mačarskem in na polskem. Njihova suverenost je bila okrnjena. Mislim, da je treba poskrbeti predvsem za pravno državo in pa demokratična načela trenutno pa se uporabljajo na različnih ravneh različni instrumenti, ki posegajo v diskrecijo posamečnih držav članic Evropske unije. Lahko omenim naprimer Istanbulsko konvencijo, ki je že eden izmed takšnih instrumentov. Takih inavskih instrumentov ne bi smeli imeti v programu za pravice in vrednote. Najlepša hvala, gospod Palmer. Hvala, gospa podpredsednica politični kaos, ki smo mu bili priča ta teden, pušča dve skupini ljudi v negotovosti glede svoje prihodnosti. To so državljani EU, ki delajo in živijo v Združenih kraljestvu in pa državljani Združenih kraljestva, ki živijo v državah članicah Evropske unije. To so zdravniki, učitelji, akademiki, lastniki podjetij in tako dalje. Prav tako so to matere in očetje, stari starše, brate in sestre, študente in pa šolski otroci. To so resnični ljudje, tukaj ne gre za abstrakten niz številk. Pozivam Evropski parlament, Evropsko unijo pa tudi britansko vlado, da reši to situacijo, da zaščiti pravice teh ljudi in to takoj. Najlepša hvala. Zdaj pa poročilo komi. Gospoda Henana ni več z nami, gospa Anderson. Najlepša hvala za to poročilo. Sem glasovala z veliko večino Evropskega parlamenta in to z veseljem. Pozna plačila oziroma zamude pri plačilih so velika težava za manjša podjetja v praksi. Združenje majhnih podjetij v Združenem kraljestvu pravi, da do 85 odstotkov teh podjetij poroča o tem, da prihaja do zamud pri plačilih. 17 odstotkov jih pravi, da do zamud prihaja celo po 60-dnevnem roku, kot to izhaja iz določbe v direktivi o plačilih zamudo v privlačilih. To je nepravično in pomeni resno tveganje za prizadeta podjetja. V poročilu povdarjamo te pomankljivosti direktive in se skušamo soočati s to težavo. Zaenkrat pa vrzeli omogočajo zamude pri plačilih. Hvala se, zahvaljujem se tistim, ki želijo sprejemati ukrepe in zauzeti trdnejše stališče proti tistim, ki ne plačujejo pravočasno. Prav tako moramo posvečati veliko pozornosti javnim naročilom in to vrstnim procesom, zato da lahko zagotovimo ustrezno porabo sredstev tudi v organizacijah javnega sektorja. Zdaj pa še poročilo Dvorong glede diferenciranega povezovanja. Gospod Selimovič ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Zamisel diferenciranega povezovanja ni ničesar novega, to imamo na področju bančne unije. Ni to sicer isto kot Schengen ali pa Evropska unija, ampak po celotni tej krizi ki smo jo preživeli, zdaj nekateri predlagajo, da bi morali imeti diferencirano povezovanje. Nekatere države članice bi morali povezovati več tudi izven konteksta izhodišnjega sodelovanja. Če nam je kaj do Evropske unije, kljub vsem težavam, mislim, da bi se morali paziti te zamisli. Prvič, to, da ste članica Evropske unije, pomeni, da znate sklepati kompromise. Seveda niste vsaki zadovoljni, ampak to nam daje moč, da lahko delujemo in se soočamo z nekaterimi težavami, ki jih lahko imamo. To je tudi razlog za to, da lahko spoštujemo skupne vrednote, ki jih vsaj načeloma imamo v Evropski uniji. In to nam daje možnost, da rešujemo globalne težave skupaj. Če ne delamo v sodelovanju z vsemi temi državami članicami, se ne moremo soočati s temi globalnimi težavami. Najlepša hvala. Gospod Nekov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Diferencirano povezovanje je eufemizem, ki skuša upravičevati Evropo več hitrosti. Evropo deli v osrednji del in pa periferni del delijo na državljane prvega razreda in drugega razreda. Gre za dvojne standarde in to je boleča tema za mojo državo. Ne, logično je, da se borimo proti dvojnim standardom pri hrani, obenem pa Bolgarijo in Romunijo puščamo ob strani izven šengenskega območja. Če se državljani teh držav ne bodo počutili enakovredne, bo to imelo negativne posledice na prihodnost Evropske unije da govorimo o Evropski uniji več hitrosti na predvečer tako rekoč evropskih volitev, bo gotovo imelo negativen učinek tudi na volitve, ki niso bile nikoli ne vem kako obiskane. Hvala. Gospod Vrja, najlepša hvala. Pridružil bi se tistim, ki pravijo, da Evropska unija ne more imeti enotnega pristopa, moramo se prilagajati potrebam in pričakovanjem evropskih državljanov. Moramo zagotoviti tudi določeno fleksibilnost in obenem poskrbeti za to, da bodo vsi državljani obravnavani enakopravno. Zagotoviti je treba, da bodo delavci lahko delali skladno z možnostmi države članice. Ne ustvarjamo torej Evrope dveh eh, hitrosti ali pa Evrope več kategorij. Moramo zaključiti z prakso samoizključevanja in pa negativnega odstopanja, zato ogroža homogenost na evropski ravni. Kaj lahko storimo? Na ta način, na ta način lahko spodkopavamo evropske prednote. Diferencirano povezovanje v prihodnosti Evropske unije prav gotovo ne bo dobro in prav gotovo, da bomo mogli razlikovati tudi temeljnih človekovih pravic. Moramo torej zaključiti to diskriminacijo. Zdaj pa gospa Evi, strateška preiskava Evropskega varoha človekovih pravic. Dati nov smisel Evropi je zapisano v tem poročilu, ki ga danes sprejemamo. Sedaj dati več transparentnosti državljanom. Evropsko sodišče Evropske unije, eh, sodišče Evropske unije je že v letu 2018 razsodilo, da je načelo javnosti in transparentnosti načelo, ki ga je potrebno zagotoviti v vseh fazah zakonodajnega postopka Evropske unije. Zato upamo, da bo ta Evropa lahko postala skupen dom vseh evropskih državljanov in da je v njenem temelju varstvo temeljnih pravic, eh, socialni razvoj, eh, blaginja za vse, da bomo odporni, da bomo harmonični z razvojem eh, tega planeta, potem mislim, da je pomembno, da začnemo delovati kot prava steklena palača, ki bo transparentna v svojem delovanju. Hvala kolegice in kolegi, zasedanje je prekinjeno do treh. gospod predsednik nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo tudi besedila kdo ugovarja ne potem je zapisnik sprejet tako sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu vprašanje za ustni odgovor komisiji kar se tiče zaščite riža iz EU odbor za kmetijstvo, je zastavil to vprašanje. Najprej avtor kolega Nekov. Pet minut. Благодаря, господин председател. Уважаем... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, kolegi in kolegice. Evropska unija je največji trgovinski blok na svetu, to je velik uspeh za nas, ne bi bilo pa to možno brez evropskih državljanov v vseh teh letih. Glede na to, da smo glavni trgovinski blok, pa imamo tudi določeno odgovornost. Splošni preferenčni sistem oziroma schema preferencialov je prioritetnega pomena. Mislim, da bi kmalo lahko postali tudi enakovredni partner, tudi na globalni ravni. Proizvodni stroški so nizki standardi za proizvodnjo pa so med najvišjimi, če niso celo najvišji na celem svetu. In to prav gotovo pomeni, da je kmetijstvo v Evropski uniji še kako privlačno. Proizvodna riža v Evropski uniji je osredotočena na več držav članic. Proizvajalci riža v Italiji, Španiji, Portugalski, Grčiji, Franciji, Mačarski in pa v Romuniji, pa tudi v Bolgariji, ki jo najbolje poznam, so žal med tistimi, ki nosijo breme rasti, sploh pri dvostranski trgovini med Evropsko unijo in obema državama iz jugovzhodne Azije. V času prvega foruma Evropske unije na temo riža, kar je bilo pred več kot štirim leti v Milanu, tega se prav gotovo spomnite, gospa Malmstromova, so predstavniki različnih organizacij iz več držav članic, bili so glasni glede tega, da potrebujemo nov pristop k proizvodni riža v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da proizvodnja riža zahteva tudi določene vire, naprimer vodo, za katero veljajo tudi kakovostni standardi. Prav tako moramo poštevati standarde delovne sile, uporabljene tehnologije in tako dalje. Vsi te standardi pa pomenijo tudi visoke stroške proizvodnje. Na Evropskem parlamentu podpiramo te standarde in zahteve, saj želimo imeti vodilno ulogo, obenem pa si želimo zapustiti tudi plodna tla in čisto vodo za prihodne generacije. Nisem prepričan, da je cenejše uvažanje pravi pristop. Tudi vire v drugih delih sveta moramo zaščititi tako kot v Evropski uniji. Logično je, da riž, ki se uvaža v velikih količinah iz tretjih držav v Evropsko unijo, mora dosegati tudi družbene in okoljske standarde. V primeru Kambodže in Mjanmara je gospodarski učinek splošne scheme preferencialo izrazit. Trgovina med obema državama in pa Evropsko unijo, včasih 2015-2017, je rasel. To pomeni, da je pristop pravilen. Žal pa so bili nekateri evropski sektori bolj prizadeti kot drugi. Eden izmed teh sektorov je sektor proizvodnje riža. In zato bi želel v imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja začeti razpravo o uvozu riža iz tretjih držav, konkretno iz Kambodže in Mjanmara. Veseli me, da ste z nami danes, gospa komisarka, skupaj lahko posredujemo pozitivno sporočilo evropskim proizvajalcem riža. S kolegi toplo pozdravljamo odločitev Evropske komisije, da uvede nove predpise za uvoz riža iz teh dveh držav in ti predpisi bodo veljali od jutri naprej, torej od 18. januarja. Današnja objava v uradnem listu Evropske unije je rezultat trdnega dela in truda proizvajalcev riža, pa tudi Evropske komisije. Študija o uvaženju riže vrste indike in pa parboiled riža kaže na jasne trende iz let 2015 do 2017. Te zelo dobro poznamo v Evropski uniji. Uvoz iz teh dveh držav se je v tem obdobju podvojil. Obenem pa je treba povdariti, da je prišlo do še večjega uvoza iz Mjanmarja. Kar 63 tisoč ton v letu 2017, kar je 3000 odstotna rast. To je veliko povečanje in to moramo upoštevati. Nizki proizvodni stroški v Kambodži in Mjanmaru so med dejavniki, ki vodijo k krčenju proizvodnje evropskega riža. Proizvodnja se je zmanjšala za 40 odstotkov v zadnjih petih letih in to nam povzroča veliko skrbi. Seveda prihaja do določenih zamud v komuniciranju med partnerji z. Hm jugovzhodno Azijo. Mislim, da se mora sodelovanje med njimi nadaljevati in prav tako pozdravljam predlog, da se uvede določene tarifne kvote za naslednja leta. Progresivno zmanjšanje tarif mislim, da bo s časom dalo tudi nekaj mnenjskega prostora za evropske proizvajalce. Evropski parlament podpira te ukrepe. Kljub temu, da se z evropsko komisijo glede vseh vidikov ne strinjamo. Äh, spoštovani kolegi in kolegice zmanjkalo je časa gospodu nicolsu za predstavitev. najmanj razvitim državam dajemo dostop do evropskega trga in to je pomemben steber sheme za zmanjševanje tarif za države v razvoju. kljub temu znotraj pravil splošne scheme preferencialov uredbe, Evropska komisija lahko začasno ponovno uvode skupne carinske dejatve in zaščiti specifičen sektor, če se proizvod uvaža v obsegu ali pa po ceni, ki povzroča resne težave industriji Evropske unije. Na zaprosilo osmih držav članic proizvajalka riža v Evropske unije je Evropska komisija je začela preiskavo za uvedbo zaščitnih ukrebov glede uvoza riža vrste Intike iz Kambodže in Mjanmara. In ugotovitve te preiskave kažejo, da je dejansko prišlo do porasta uvoza riža, ki škodi sektorju riža v Evropski uniji. Uvoz riža vrste Indike iz Kambodže in Mjanmara se je povečal iz Kambodže, naprimer za 100 tisoč ton, v Mjanmaru pa za 60 tisoč ton. In to pomeni res izrazit porast tržnega deleža. Z 15 na 25 odstotkov za Kambodžo in od nič do 6 odstotkov za Mjanmar. Uvozne cene so veliko niže od cen EU. In posledica tega je, da je evropska industrija izgubila velik obseg proizvodnega in tržnega deleža. In zato prav gotovo potrebujemo zaščitne ukrepe, ki so upravičeni. Komisija bo ponovno uvedla skupno tarifno dajato. Ta bo 172 na leto na tono in pa 125 na tono na leto v tretjem letu. Te ukrepe pa bomo seveda razširili le, če bo to upravičeno. To bo dalo nekaj manevrskega prostora tudi evropskim proizvajalcem, ki se bodo lahko vmes prilagodili novim pogojem. Sprejeli smo to uredbo na komisiji včeraj in to odločbo smo v uradnem listu objavili danes zjutraj. Najlepša hvala. Hm, er hvala lepa. Sedaj pa kolega Erdoš dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in gospa komisarka. Moja država Mačarska je na severu evropskega pasu proizvodne riža. Proizvodnja eh, riža je zelo pomembna, zahteva pa ob enem veliko več dela kot drugi predelki. Je pa dobro, ker ta sektor zagotavlja preživetje ljudem v tistih regijah, kjer vlada velika stopnja brezposelnosti. Ima pa proizvodna riža tudi določene koriste za prst in pa kmetijske površine. Zagotoviti moramo, tako kot v drugih sektorjih kmetijstva, proizvajalcem riža ustrezne pogoje. Dampinški uvoz riža Indika iz Kambodže in Mjanmara spodkopavajo naše proizvajalce in kršijo načela pravične trgovine. Popolnoma podpiram vprašanje za ustni odgovor in pozivam Evropsko komisijo, da ne mudoma začne za preiskavo za uvedbo zaščitnih ukrepov v skladu s členom 22 uredbe. Hvala. Hvala lepa, kolega Erdős. Sedaj pa kolega Mamikin s tri minute. Uh, Hvala lepa, predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi, avtori ustnega vprašanja. Uvoz riža iz predvsem Abodže in Mjanmara je občutljivo vprašanje za EU v teh zadnjih dveh letih. Proizvajalci riža v EU so vedno bolj glasni, kar se tiče kršitve človekovih pravic in standardov za delo v obeh državah in to povezujejo z GSP. Vsi vemo, da je splošna schema prevencijala s tremi cilji. Izkoreniniti revščino, pomagati izvostnim državam, spodbujati trajnostni razvoj in dobro upravljanje in zagotoviti, da bodo zagotovljeni ekonomski interesi EU. In Strinjam se, če imamo klauzulo o človekovih pravicah, o trgovinskih sporazumih, jih je potrebno spoštovati in GSP, lahko tudi zavrnemo, če se ne spoštuje. Ampak to je tudi moralno vprašanje, ko, skazam, ko kažemo s prstom na standarde v Aziji, šele po tem, ko so prizadeti ekonomski interesi v EU. Mislim, da to ni dobro. Vse razen orožja EBA, to je. Preferencialni sporozum. Vedeti moramo, da če imamo izjeme za izvoz, to lahko podamo, to je naša pravica, ne pa obveza. Zato si mora Evropska komisija zelo podrobno ogledati, kako se izvajajo naši sporozumi, vse razen orožja. Ne smemo diskreditirati naših mednarodnih prizadevanj, če damo preferencijale tistim, ki drastično kršijo človekove pravice. Tako je EU nedosledna v očeh sveta in zmanjša našo kredibilnost. Razumem, kolegice in kolegi, da po tem, ko odzamemo status preferencijala, ko smo ga že podali, da je to politično težavno, ampak vseeno, naj še enkrat izpostavim, da mora komisija praviti svojo nadzorno vlogo. Tako, da bomo preference vsaj razen orožja, dali samo partnerjem, ki imajo prav strategijo za izboljševanje človekovih pravic. 16. marca 2018 je komisija sprožila postopek, kar se tiče uvoza tega tipa riža iz teh dveh držav. Sedaj čakamo, da bi imeli več preglednosti za našo industrijo riža. Veliko je na kocki. V meru Italije govorimo o precej kmetijah, predvsej podjetjih, ki bi bila prizadeta. Več kot milijarda evrov je letni promet. Ta podjetja so zelo ogrožena. In za zaključek naj povem, da lahko odpoved GSP plus pomeni tudi napredek. Države se bodo zavedale, kaj je potrebno storiti, imeli bodo proizvode z večjo dodano vrednostjo in bodo izboljšali pogoje za delo. Hvala. Hvala lepa, kolega Mamikins. Sedaj pa dve minuti, gospod Džambacki. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, dovolite mi, da najprej čestitam kolegi, ki je zastavil to vprašanje, gospodu Nekovo. To vprašanje se mi zdi nekakšna dožnost. Vsi moramo zaščititi naše proizvajalce, ne glede na to, iz katere države prihajajo. To so ljudje, ki delajo, ki ustvarjajo BDP, ki plačujejo davke in dejansko polnijo proračune držav. Seveda, uvoz mora vedno izpolnjevati naše standarde. Tako da ne ogrozimo lokalnih proizvajalcev. Enavno to se dogaja. Množični uvoz iz teh dveh držav ustvarja tveganja za lokalne proizvajalce. Človekove pravice v obeh državah se ne spoštujejo. Ne spoštujejo se standardi, ki jih zahtevamo na vsakem zasedanju govorimo o teh dveh državah, Kambodži in Mjanmaru. Imamo razprave, sprejemamo resolucije, istočasno pa še naprej uvažamo njihov riš in druge proizvode, ki ogrožajo naše proizvajalce. Zato, gospa komisarka, se moramo izogibati dvojnim standardom, ki so prid proizvajalcem v drugih državah naj spoštujejo naše standarde, ki jih morajo spoštovati tudi naši proizvajalci. Drugače bomo ustvarjali veliko težav za naše lastne proizvajalce. Ti morajo spoštovati stroge standarde in niso konkurenčni, kar se centi. Hvala lepa. Kolega Čambacki, sedaj pa dve minuti, kolegica gospod Čampacki. Dovolite vprašanje kolega Sošneža. Prosim. Vite, pliz. Htjem pa nas zapitać te, te e, standardi, na ktore... Standardi, o katerih govorite, to je ista argumentacija, ki se uporablja proti vzhodnoevropskim državam strani zahodnoevropskih držav, ko gre za svežen mobilnosti, ko se borijo proti tako imenovanemu socialnemu dumpingu, ali se vam zdi, da je to morda nekakšna dvoličnost? Soglasen sem, uvaženi kolega, če... Hvala lepa, kolega. Strinjam se. Obstajajo dvojni standardi in hinavščina znotraj EU, ampak vprašanje tukaj je, je zaščita interesov bolgarskih, mačarskih, polskih proizvajalcev. Biti moramo enotni glede zaščite naših interesov znotraj EU. Sicer pa imate prav glede dvojnih standardov znotraj EU. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Bilbao Barandika. Dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Dobar dan, komisarka. Po odločitvah, ki so bile sprejete v sredo, moramo sedaj čestitati Evropski komisiji. Bruselj je zagotovil, da nismo preveč skuhali našega riža. V španščini to pogosto rečemo, če nam spodleti sprejeti odločitev v pravem času. Brusel se je hitro odzval, odločno in evropska soverenost je bila za, uporabljena za to, da bi zaščitili nas pred nelojalno konkurenco z držav, ki uporabljajo GSP. Tako se borimo proti euroskepticizmu na veliko področjih. V Italiji smo sedaj pokazali, da je Bruselj koristen in razlagamo, da klauzule veljajo samo skupaj kot Unija, se bomo lahko soočili z izzivi pri uvozu riža, ki so v nekaj letih narasli za 40 odstotkov in to seveda ogroža cene in proizvodno pri nas. 10 do 30 odstotkov je proizvodna doma upadla zaradi tega in to ima potem vpliv na dobiček in delovna mesta. In točno tak tip kriterijev moramo razviti, ki bo veljaven tudi v teh tretjih državah. Tako gradimo Evropo. Prav tako pa moramo steti vse, kar je v naši moči, da bi okrepili tudi položaj naših kmetov v dobavni verigi. Potrebno je zagoviti združevanje, inovacijo, boljše procesiranje, boljšo prodajo. Če se bo to zgodilo, potem takega uvoza ne bo več toliko. Pozdravljamo torej ta ukrep. In še naprej se bomo borili proti euroskepticizmu, tako da bomo objavljali novice o tem ukrepu in podpirali našim proizvajalcem, da bodo sodelovali, uporabljali prodajne kanale, ki jim bodo omogočili boljšo prodajo. Hvala lepa, gospa Bibao Barandika. Postopkovno vprašanje? Gospod predsedujoči, ni nas prav veliko tukaj na tej razpravi. Veliko govornikov, sam ne bom govoril, je veliko časa porabilo za svoje govore v imenu ljudi Evrope. Zahtevam, da ste manj agresivni s kladivcem, ko krajšate njihov čas za govor. To danes ni potrebno, res ni potrebno. Kolega, vedno poskušam biti objektiven pri vodenju. Včasih sprejmem kak kompromis, da, ampak če bi politične skupine in konferenca predsednikov menila, da bi morali imeti več časa za to razpravo, bi to imeli. Imamo pač odmeren določen čas in politične skupine so dobile meren čas za govor in v duhu kolegijalnosti se je potrebno navaditi na to, koliko minut lahko kdo govori. Ne more biti tako, da si potem poslanci in poslanke vzamejo več časa, namesto tri govorijo osem minut, ali celo deset minut, ne, to bo predolgo. Potem bo vedno kdo prikrajšan, če jih ne bom prekinil. Potem bi lahko govorili do jutri. Tudi taki kolegi so. Kolegice Begin ni. Ne, o tem ne bomo razpravljali. To je pa gotovo. Gospe Begine vidim, tako da sedaj kolega Elisen dve minuti in pol. Voorzitter, dank voor het woord. Vandaag wordt eens te meer de. Hvala lepa, predsedujoči. Danes spet vidimo to hinavščino Evropske unije. Velika večina Evropskega parlamenta glasuje za to, da ne bo več carin, za to, da se lahko uvaža poceni riž iz jugovzhodne Evrope, e, oprostite Azije. Opozorila italijanov pa nam niso mar. Sedaj, ko pa je preveč riža na evropskem trgu, sedaj pa začnemo ukrepati. To je pravi primer hinavskega kapitalizma Evropske unije. Namesto, da bi ravnali ravno nasprotno, da bi že vnaprej preprečili to škodo, kajti s temi preferencijali smo naredili veliko škodo. Komisarka, naredimo konec s tem, nehajmo s takimi ugodnostmi za tako imenovane države v razvoju. Prenehajte spodkopavati položaj evropskih proizvajalcev riža. Potrebno je vrniti postopke odločanja tja, kamor to spada, države članice. Mislim, da ste nekoliko pretiravali, ko ste dejali, da niste strogi. Mislim, da po desetih sekundah ni potrebno kar prekiniti in odzeti besedo kolegom. Vsaj nisem strok. Poskušam biti objektiven in sedaj ste končali prej. Ampak vseeno se je javil gospod Jakovčič. Dovolite vprašanje Gospoda Jakočiča. Da, prosim. Mikro. Si, eh, funkcionira. Allora, uh, ha parlato di ipocrisia. Torej, govorili ste o dvoličnosti tu v tem parlamentu. Ok, razumem. Ampak se vam ne zdi morda, da je tudi vaša politična skupina dvolična, kjer člani iz Lege, gospa Begin, uh, Eh, iz petih zvezdic, ki so eh, v vladi, njih danes ni to. Nihče ne govori o proizvajalcih eh, riža v Italiji. Se vam ne zdi, da je to morda politična dvoličnost? Ja, dank für die vraag. Hvala lepa za vprašanje. Predvsem je hinavsko, da ste vi zastavili to vprašanje. Ni deset nas ni tukaj od vseh poslancev. In prej sem se zavzel za italijanske proizvajalce riža. Hinavščina, to lahko tisočkrat ponovim, je pa reden postopek tukaj, ne samo pri rižu. V bistvu je tako z vsem. Tako ravnamo s pravili EU, države članice pa bi morale biti sposobne to urejati na bilateralni ali večlateralni ravni ravni, ne pa ravni EU. Ni potrebno vedno vsega urejati prek pravil EU. Hvala lepa. Sedaj pa minuta, kolega Sošnjaš, prosim. Samo to, že razmavljamo o, o. Že samo dejstvo, da govorimo o rižu, je absurd. Zakaj? Morda bomo februarja govorili o kaši, marca o makaronih. Zakaj se ukvarjamo z enim samim proizvodom. Zakaj ne bi za riž veljali, veljala druga načela kot za druge proizvode? Ni nobenega razloga. Pravite, da je naša naloga varovati proizvajalce. Ne. Naša naloga je predvsem braniti potrošnike. Potrošnikov je več, potrošnikov imamo v vseh 28 državah članicah in oni so tisti, ki bodo morali plačevati za riš več, samo zato, ker eh, se je nekdo odločil, da bo eh, riž v Evropi predeloval draže kot v Aziji. Če nekdo proizvaja riž ceneje in ga jaz želim kupiti od njega, to je moja stvar in proizvajalec riža nima nobene pravice eh, stati na poti in reči, da njemu eh, ne vem kaj pripada. Če se mu ne splača, naj počne kaj drugega. To, kar počnete kot običajno, je, da ste ne vem kako dobri na eh, tuje stroške, na stroške potrošnikov. Če potrošniki eh, menijo, da želijo kupovati drug riž, ne ga kupujejo. E, če pa menijo proizvajalci riže v Evropi, da lahko kaj storijo, potem naj vzamejo vile v roke in naj grejo na mejo. E, socialisti ste vsi tu občutljivi, želite, da bo e, v Kambodži vladala lakota, zato bomo mi predsednik prekinja. Hvala lepa. No, 15 sekund pri minuti časa za govor je 25 odstotkov in to je precej.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 Kakšno je stališče, ki bi ga naj EU sprejela, kar se tiče proizvajalcev riža v tretjih državah? Zelo pozorno sem prisluhnil gospe komisarki, sem prav razumel, da se je komisija odločila, da bo uvedla uvozne dejatve. Seveda je potrebno zaščititi evropske proizvajalce, še prav posebno, ko proizvajalci iz tretjih držav ne izpolnjujejo vseh standardov, kar se tiče delovne sile in drugih standardov. Torej, je njihov položaj zelo drugačen od položaja evropskih proizvajalcev. Ampak tukaj moramo biti uravnoteženi, kajti potem imamo tudi, seveda, potrošnike, ki ne bi smeli plačevati več zaradi te protekcionistične politike Evropske unije. Tako da moramo imeti dober razlog, da sprememo tak protekcionistični ukrep. Kaj pa je še tista večja težava? To, da včasih tiste države, ki izvažajo riž k nam, kršijo človekove pravice. Kar nekajkrat smo se že pogovarjali o vprašanju Rohinku Mjanmaru. Bi države kot je ta naj imele prost dostop do našega trga za svoje proizvode? Raje bi to omil ne zaradi protekcionizma, podpiram svobodni trg, bi pa to omil zaradi kršene človekovih pravic. Kaj nekaj, ker smo se pogovarjali o naših ukrepih proti Mjanmaru, kajti naše resolucije o zaščiti Rohingya so ignorirane strani oblasti v tej državi. Nastavno ne upoštevajo naših resolucij. To je torej priložnost, da Mjernmaru rečemo, če boste storili to na področju človekovih pravic, bomo omejili uvoz vaših proizvodov, riš v tem primeru. To je zelo jasen primer. Tako da odobram ukrep komisije, ampak bodite previdni v prihodnje, da ne bomo parili v umeten protekcionizem. Hvala, kolega Pospišil. Dovolite vprašanje gospoda Jakovčiča. Se upravičujem, gospoda Mamikinsa. Ja, izvolite, gospod Mamikins. Hvala lepa. Hvala za to priložnost, da zastavim vprašanje v postopku modrega kartona. Nisem najbolj razumel vašega stališča. Po eni strani pravite, da so pravice potrošnikov svete, kjerkoli se pač eh, proizvaja rižge, treba uvažati brezcarinsko. Po drugi strani pa, ali mm, je res nepomembno, v kakšnih pogojih se ta riž prideluje. Treba je spoštovati standarde človekovih pravic, ali imamo res tu v EU dožnost sprejeti to vrstne pridelke, ne glede na te vrednote, najviše vrednote, ki jih zagovarjamo in ščitimo. Ja, saj nisem rekel, da so pravice potrošnikov svete. Menim pa, da mora komisija najti nek kompromis eh, med pravicami predelovalcev in eh, potrošnikov. Predvsem eh, morajo preučiti, do kakšne mere pridelovalci izpolnijo iste standarde kot eh, pridelovalci v EU. Če ne, potem imajo neko prednost in v tem primeru je carinska dajatev logična. Evropska komisija mora najti nek kompromis, mislim, da med pravicami pridelovalcev in potrošnikov. Hvala lepa za dve minuti, gospod Nekov. Hvala, gospod predsedujoči. Kmetijstvo je konzervativen, občutljiv sektor, ki ga moramo ščititi. Veseli me, da večina kolegov iz različnih političnih skupin vendar se strinja glede potrebe po zaščiti naših pridelovalcev, ne glede na sektor, v katerem so dejavni in da spoštujemo stroge standarde EU. Poleg tega riž v Evropi pridelujemo že dolga stoletja. Predelava riža na tisočem ljudi daje vsakdanji kruh. In mislim, da nam to ponuja priložnost, da države članice namenijo vezano podporo predelovalcem riža v tem obdobju. To je logična, nujna poteza. Nedavne poteze oziroma nedavni uh, dogodki kažejo, da je to panoga, ki je v nevarnosti in zato upam, da bomo v naslednjem programskem obdobju in še posebej v okviru nove SKP ta panoga deležna podpore. V tem uh, sektorju, v tej panogi bi to imelo pozitiven učinek na predelovalce, na potrošnike in na lokalna gospodarstva na podeželju. Bolgarski predelovalci so razočarani, kajti v obdobju 2014-2020 ni bilo zagotovljene nobene dodatne podpore predelovalcem riža. Posledično so območja, kjer se je riž eh, v Bolgariji predeloval več kot 600 let, zdaj prešlo v monokulturo, eh, ki ni ravno način, ki bi izkazoval možnost eh, rasti. izvozne količine so jasen znak tega in zato pozivam bolgarsko vlado naj bolgarskim predelovalcem in predelovalcem riža nameni vezano podporo od samega začetka naslednjega programskega obdobja. Hvala lepa tudi za vašo podporo, kar zadeva carinske dejatve, gospod komisarka. Gospod Jakovčič, ena minuta. Mikrofon za govornika. Hvala lepa, rad bi izrazil podporo vsem govornikom, ki so jasno dejali, da moramo zaščititi evropsko pridelavo riža. In eh, evropski proizvajalci je potrebno v vsakem primeru zaščititi proti določeni eh, nelojalni konkurenci, da bo njihova pridelava in proizvodnja lahko bolj konkurenčna. Zelo dobro poznam razmere v Italiji in ravno stanje pri italijanskih pridelovalcih riža in njihove pobude, eh, ki so jih podali komisiji, da komisija sprejme te odločitve, ki jih. Eh, doživljam kot pozitivne, ki jih doživljam kot eh, korak v smeri reševanja tega problema. Zato sem izredno razočaran, da tu ni nobenega od italijanskih eh, oblasti iz petih zvezdic in iz lege, niti iz opozicije ni nikogar. Mislim, da je to resnično nekaj, kar je treba jasno povedati. Ko komisija naredi nekaj dobrega, potem tisti, ki so populisti, ne želijo biti prisotni, ker ne želijo povedati resnice. Resnica je, da je proizvajalca mreža v Italiji je potrebno povedati resnico in tokrat je resnica ta, da je komisija ponudila priložnost, da se tudi v Italiji reši pridelava riža. Hvala lepa, kolega Jakovčič. Ni javnih k besedi v okviru proste razprave, zato s tem zaključujem razpravo in sicer z nastopom gospe komisarke Malmström v imeni komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči poslanke in poslanci, pozdravljam to razpravo, če tudi mm, prihaja pozno. Nekateri ste komisijo pozvali naj začne s preiskavo, da vidi, ali prihaja do kršitev pravic e, delavcev v Kambodži in Mjanmaru. E, to smo upravili in ugotavljamo, da ja, prihaja do e, hitrega porasta uvoza in da ja, vsekakor prihaja tudi do škode, ki jo doživlja evropska panoga predelave riža. Zato bomo zdaj ponovno uvedli carinske dejatve. Tako da ja, prisluhnili smo Evropskemu parlamentu. Schema vse razen orožja omogoča brezcarinski dostop do evropskega trga nekaterim najrevnejšim eh, državam na svetu in sicer za vse proizvode razen za orožje in streljivo. In to je bilo pozitivno tako za Kambodžo kot za Mjanmar in tudi za druge države v zadnjih letih, ampak seveda so v sistemu grajene določene porovalke in pogoji. Mislim, da so ukrepi, za katere smo se zdaj odločili, pravo sorazmerje med eh, zaščito naših interesov, obenem pa je tudi zaveza še vedno tem najrevnejšim državam, da jim pomagamo s pomočjo trgovine. Vprašanje človekovih pravic, ki ga nekateri zastavljate, je usporedno s tem. Tu ne gre za kaznovanje teh držav zaradi kršitev človekovih pravic. Dejstvo je, da ja, so resne skrbi glede človekovih pravic, tako v Mjanmaru kot v Kambodži. Komisija je sprožila postopek za tudi morebiten umik teh preferencialov za Kambodžo. Prav tako smo Mjanmar obvestili, da se to lahko zgodi tudi tam. Ampak eh, to pa je preiskava, ki je druga preiskava, ki poteka po drugih kanalih in z veseljem bom Evropskem parlamentu poročala o napredku na tem področju v prihodnje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospa komisarka Malmström. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Zapisnik današnje seje bo dan v potrditev na začetku naslednje eseje. Če ni nasprotovan, bom izglasovane dokumente posredoval naslovnikom. S tem je naša seja zaključena. Prekinjam delo parlamenta. Hvala tudi vsem našim službam za sodelovanje v tem tednu Evropskega zasedanja Evropskega parlamenta. Seja je zaključena.